Good afternoon, everybody. Thank you for coming. Dober dan vsem skupaj in dobrodošli v tem parlamentu na tem zelo pomembnem dogodku. In še enkrat, dober dan vsem skupaj, drage prijateljice in eh, prijatelji. Permettere ora di hablar in italiano. Caro presidente. Govoril bom v italijanščini. Caro komisarju. Dragi komisar, dragi Tibor da, in gospodje, eh, ministri iz eh, Nemčije, Hrvaške, Litve in drugi, eh, draga predsednica odbora za kulturo, dragi maestro Jean-Michel Žar, dragi maester David, gospe in gospodje, veselje mi je, da lahko odprem to konferenco o kulturi v Evropi v okviru Evropskega leta kulturne dediščine 2018. Gre za pobudo eh, Evropskega parlamenta in njegovega odbora za eh, kulturo. Vsem se vam zahvaljujem, da ste danes prišli od eh, godbe Union Youth Orchestra in hvala tudi, da ste zaigrali melodijo iz Nabuka, ki krasno uh, so mu sledile note Beethovna in drugih. Zahvaljujem se uh, artistom iz uh, orkestra Evropa Poje in uh, še zlasti uh, 40 otrokom, starim od 6 do 12 let, ki bodo predstavili. Um, glasbo Aide. Najlepše pozdravljeni, dobrodošli otroci prisluhnili vam bomo. Tukaj v parlamentu, v državljanski hiši smo uh, prepričani, da je kultura in dediščina eh, ključ našega evropejstva in danes smo veliko povabili veliko ljudi, ki to predstavljajo. Posebej um, pozdravljam Žamišela Žara, uh, eh, majstra Daniel Bolja, ki je glasbenik, um, pianist in dirigent. Terry Marks. Matilde eh, Delekote, fotografinja in režiserka in dizajnerja Radu Meljanjo, eh, ki je prejemnik nagrade Lux, ki jo je Evropski parlament podelil leta 2007. Še enkrat vsem dobrodošli tukaj na sedežu Evropskega parlamenta. Z današnjim dogodkom želimo državljane prepričati, da se spomnijo pomena evropske identitete in kulturne dediščine. E, imamo čez 3000 letno zgodovino, odkudar izhajajo naše korenine in ki so ustvarili našo skupno identiteto. Tega enostavno ne moremo pozabiti. Dejansko to je vir bogatstva, ki nas usmerja v optimističen pogled v prihodnost. Naša unija temelji na skupnih vrednotah, ki se jih delimo. V osnovi je to eh, dostojanstvo človeka in predvsem temu eh, smo hvaležni v naši zgodovini. Ta identiteta izhaja iz otokov na sredozemsko dolgih rekami, mešanju idej in blaga. Eh, to je pot, eh, ki je vodila skozi amfiteatre, skozi uh, filozofske uh, premišljevanja, tragedijo in komedijo. Pripeljala je v Rim, uh, se je nadaljevala v srednjem re, veku, v um, samostanih, ki so temeljili na antični zgodovini. Uh, Eh, študenti so eh, obstajali po celi Evropi v svobodnih eh, občinah, v svobodnih lukah, kjer so trgovali z novo odkritimi državami. Imamo moderno misel, ki izhaja iz naše kontinuiteta. Od Danteja do Šekspira, od Karavađa do Rembrandta, od Baha do Mozarta, od Voltera do Manconija do Picasa, od eh, Kamija do Pirandela. Zahvaljujoč tej neverjetni poti, polovica je UNESCO dediščine se nahaja ravno na našem kontinentu, v Evropi. Evropejci vemo, kdo smo in ne smemo se bati odprtosti v stiku z drugimi kulturami. Bolj smo uh, utrjeni v svoji identiteti in poznavanju naše zgodovine, bolj se lahko pogovarjamo z drugimi. Kaj ti tisti, uh, ki nima identiteti in je šibek, se boji drugih zahvaljujoč svoji zgodovini Evropa vodi na eh, področju kulturne, kreativne industrije, kjer se lepota in dizajn povezuje z tehnologijo ter eh, industrijskim znanjem v odličnosti. To so dinamični sektori, ki prinašajo možnosti za razvoj ter nova delovna mesta za mlade. Sistem Eh, neposredne zaposlitve za vsak eh, pomeni eh, posredno zaposlitev za 27 novih. Skoraj 8 milijonov prebivalcev Evropske unije delajo v kreativnih in um, kulturnih industrijah. Današnja razprava se bo osredotočila uh, na uh, kreativnost v digitalni dobi, brez seveda odločitve, da zaščitimo našo kreativnost, bo celotno gospodarstvo Evrope imelo posledice. In zaradi tega moramo našim mladim, ki so postali uh, glasbeniki, uče, učitelji, uh, eh, kuhari in drugi umetniki, pomagati preživeti v digitalni dobi. Uh, pri tem se zavedamo, da je Evropski parlament v prvi vrsti, ki se bo boril v teh izzivih. Naj se zahvaljujem vsem svojim kolegicam in kolegam za odlično delo opravljeno pri eh, spremembah eh, direktive o audiovizualnih storitvah, eh, ki vključuje mnoge spremembe, pa tudi pobude, kot je nagrada Lux pri pomorajo k kulturni raznolikosti v filmski industriji. Kreativnost mora biti ustrezno nagrajena, ne smemo več Eh, tolerirati, da se ustvarjalnost v Evropi izrablja za to, da se tukaj hranijo velikani na spletu. Ogromno uh, ustvarjalcev ne prejema plačila. To velja tako za uh, tiste, ki delajo v modi ali pa v drugih delih digitalne industrije. Pri tem eh, res moramo zagotoviti spoštovanje avtorskih pravic. Kamorkoli gremo po svetu, je Evropa sinonim stila, lepote in znanja. To je naša moč, tukaj smo vodilni na globalni ravni. Nihče nam tega ne oporeka in to deščino ne smemo delokalizirati. Dele To je osnova našega eh, gospodarskega in političnega spoštovanja. V naslednjih letih se bo eh, podvojilo eh, število popotnikov, čez dve milijardi jih bo in To pomeni, da se bo ustvarila nova, eh, nov vodilni sloj, prihajali bodo ljudje, predvsem iz Azije, z eh, kupno močjo, ki iščejo lepoto, eh, modo, stil, dizajn in tudi našo hrano v Evropi. In oni so lahko neverjetni vir izvoza storitev in blaga. To pa se dotika vseh ključnih panjok v našem gospodarstvu trgovina, brodogradnja, moda, izobra, eh, iz, izdelava um, različnih izdelkov in hrane. Inovacija je pot za spodbudo teh potencialov. Spomnimo se na digitalizirane muzeje, na pot skozi čas, eh, ki se dotika naših arheoloških najdišč, industrijskih eh, najdbišč in uh, drugih oblik kulture. Na ta način bo uh, digitalna revolucija eh, pomagala revitalizirati našo dediščino. Makina del tempo di Venecija, stroj, časovni stroj iz Benetk, se, je program, ki se osredotoča na deset stoletij, na obdobje do, dolgo deset stoletij v štirih dimenzijah. Kulturna dediščina niso le naše korenine, ampak predvsem naša prihodnost. Eh, skupno občutenje Evrope ne izhaja le iz varnosti bank in eh, skupne valite leto kulturne dediščine je priložnost, ki si jo ne moremo privoščiti izgubiti, ne smemo tega narediti in ne začeti v novo evropsko prihodnost, zavedajoč se, eh, da je kulturna dimenzija v centru. Na ta način se lahko na koncu izognimo, da bo do umrle evropske sanje, ki so v tem trenutku zelo na kocki. Zadovoljen sem, da lahko dam besedo predsedniku Evropske komisije Žan-Polu eh, Junkerju, ki je veliko naredil ne le kot eh, predsednik eh, Evropske komisije ravno za zaščito in ohranjanje kulturne dediščine v Evropi. Gospod predsednik, eh, dragi Antonijo, eh, spoštovana predsednica odbora za kulturo, gospe in gospodje eh, ministrice in ministri, eh, dragi prijatelji, presrečen sem, da sem danes lahko z vami. Vedno je treba tako začeti. Eh, to uh, sicer ni vedno res, oziroma je redko res, ampak danes to je res. Zato, ker smo veseli, da uh, imamo ta, ta, tako veliko publiko na tako pomembni konferenci. In Antonijo se želim zahvaliti za vabilo na ta pomembni dogodek. Žal mu ne, Žan Monet bi verjetno rekel, če bi moral ponovno začeti eh, z evropsko avanturo, bi verjetno začel eh, s kulturo. Ampak nikoli ni rekel tega stavka, bi ga pa lahko bil rekel, kaj ti ta stavek mu je podoben. In ta stavek je tudi v bistvu opeka za izgradnjo Evrope res je nujno, da vsak dan ponovno poudarjamo te evropske vrednote, ki predstavljajo evropsko kulturno dediščino in ki temelijo na vrednotah, eh, kot so solidarnost in pa človeško dostojanstvo. Ta solidarnost med nami, ki je del eh, temelja Evropske unije, ta solidarnost, ki se gradi in ki se vsak dan ponovno eh, izgrajuje, To je, to je eh, pa istočasno solidarnost, ki se v zadnjih letih vedno bolj lomi. In te razpoke se nadaljujejo, krhkost je vedno večja in zato moramo oblikovati dosleden, odločen odgovor Evrope na migracijsko krizo. Često si pravim, da je ta uh, eh, šipka solidarnost posledica dejstva, da, zel, da se med seboj zelo malo poznamo in da malo poznamo druge. Ko sem bil otrok, to je bilo predolgo časa, sem v šoli v Luksemburgu eh, odeležen na eh, predavanjih, ki so imela naslov Heimatkunde to so bili eh, tečaji oziroma to so eh, bila predavanja o domovini, ampak eh, evropska dedišče je v neki meri takšna hajmatkunde. Kajti gre za to, da moramo Unijo poznati v vsej njeni raznolikosti in eh, moramo poznati ljudi, ki ljubijo svoje eh, kraje, ki ljubijo svoje tradicijo, eh, tradicijo ampak vedeti moramo, da so se ti ljudje tudi odločili, da se bodo združili in da bodo delovali skupaj. Kajti Evropa je raznolika in ravno zaradi te raznolikosti je Evropa bogatejša od drugih skupnosti. In to je zlasti pomembno za mlade, kajti Evropska unija je eh, dosegla veliko. Namreč eh, vzpostavila je mir na kontinentu, ki so ga dolga stoletja razdirale vojne in konflikti. In to se je zgodilo zahvaljujoč prejšnjim generacijam, generacijam, ki so v začetku 40-ih eh, let oziroma v eh, sredi 40-ih let sprejele eh, filozofijo nikoli več vojne in do današnjega dne čutimo posledice te odločitve. Ta e, Evropska unija je več kot en velik trg, to je več kot notranji trg, to je več kot trgovinske povezave med nami, to je več kot je enotna e, de, eh, valuta. In ne bom e, se pridružil tistim, ki govorijo, da je Evropa samo denar, trgovina in tako naprej. Ne. Evropska integracija pomeni vsakodnevno združevanje različnih sil in talentov, celotne Evropske unije. Ti mladi eh, glasbeniki European Youth, eh, eh, European Youth Concert Music so to tudi dokazali, kajti v bistvu gre za velik uspeh, velik uspeh Evrope za to, da eh, deluje tudi program Erasmus. Erasmus v katerem je sodelovalo ogromno uh, mladih evropejcev. Milijoni mladih so uh, se udeležili eh, izmenjav v tem. In v tem eh, pro, eh, programu se je veliko mladih tudi spoznalo, postali so pari in so se tudi poročili. In mislim, da je to najboljši odgovor na neumnost nacionalnih egoizmov, ki, na uh, zapiranje samih v vase in zavračanje drugih. Kajti, bolj ko bodo mladi spoznavali eh, sebe, bolj bodo odkrivali druge. Eh, bolj kot se bojo srečevali, bolj bodo vedeli, kakšna so upanja in pričakovanja drugih. In Evropska unija, ki eh, potrebuje podporo mladih, bo tako močnejša. In zato se je komisija odločila, da bo podvojila sredstva namenjena programu Erasmus, v okviru naslednjega večletnega pro, eh, finančnega okvira. Torej, od 14 milijonov 7 na 30 milijard evrov se je zvišala ta vsota. To ni izgubljeni denar, to je investicija v prihodnost eh, Evrope. Kajti niti v, eh, na nacionalni ravni, niti na evropski ravni proračun ni nekaj neutralnega. Vsak eh, proračun je odsev naših ambicij, naših pričakovanj. In naša pričakovanja so v mladih, ki so prihodnost Evrope. Prav tako imamo svoje ambicije v zvezi z kulturo, ki je tako pomembna v Evropi, v svej svoji raznolikosti. In često pozabljamo, da je kultura tu, tudi vzvod za odpiranje novih delovnih mest in pa uh, spodbuda za, uh, za uh, gospodarsko rast. Sedem milijonov moških in žensk dela v kulturnih in ustvarjalnih industrijah in v Evropi. In v novem proračunu predlagamo, da se povečamo da se poveča moč eh, programa Kreativna Evropa, ki je posvečen evropske kulturi v sinergiji z drugimi programi, kot je naprimer program Horizon Europe, ki bo podpiral raziskovalne inovativne dejavnosti na področju medijev in kulture. In kot eh, Fond Invest You, eh, to je tudi pomemben sklad, ki bo omogočil mobilizirati zasebna sredstva eh, za ulaganje v majhna in srednja kulturna in kreativna podjetja ali pa pr program Digitalna Evropa. Tudi ta program bo prispeval k digitalni transformaciji eh, eh, sektorja. Kaj ti kultura in digitalizacija morata eh, delati skupaj. Eh, potrebna je harmonija. Vsi eh, ust, eh, ustvarjavci, eh, naj se njihovo delo širi po, eh, neti, po netu ali ne, morajo biti eh, E, enako nagrajeni. Zato smo predlagali tudi modernizacijo evropskih pravil o, e, o avtorskih pravicah. In sicer gre za to, da morajo, da morajo vsi ustvarjalci ohraniti svoje pravice in pa e, da razvijemo ustrezno platformo. In zato se zahvaljujem tudi Evropskemu parlamentu, ki je sozakonodajalec pri oblikovanju tega eh, pametnega predloga. Prepričan sem, da bo Evropa še enkrat eh, sposobna pisati svojo zgodovino. Naj vas spomnim na stavek eh, Žana Moneja, začnimo s kulturo. Evropska kultura bo in pomaga eh, prepoznavnosti Evrope po svetu. In Približno polovica svetovne kulturne dediščine se nahaja ravno v Evropi. In s tem, ko spodbujamo in spoštujemo kulturo, spoštujemo sami sebe. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik Evropske komisije lahko še naprej računate na podporo Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Evropski parlament bo podprl v proračunu dva, eh, do, eh, do 2021-2027 vse napore na področju kulture. Sedaj pa prehajamo na e, naslednjo točko in sicer se obračam k našim gostom. Prvi naš eh, gost je zelo pomemben umetnik, gospod Jean-Michel Jarre. Hvala lepa, imate besedo. Merci, monsieur le président du... Hvala lepa, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, gospe in gospodje, ministrice in ministri kulture, prijateljice, prijateljici. Čeprav sem eh, navajen, da nastopam na čisto drugačnih odrih, je danes zelo pomemben trenutek zame na tem mestu, ki ima tudi določeno teatralnost. Toplo se zahvaljujem eh, predsedniku Tajanju za eh, vabilo na to konferenco o eh, evropski kulturni dediščini. Ta izraz dediščina ima včasih nekoliko zaprašeno konotacijo, običajno pomislimo na stare stavbe, kamne in podobno. Sem umetnik, ki, me često, ki ga često predstavljajo kot pionirja na področju elektronske glasbe. In zato ne boste eh, presenečeni, da me tako zanima kultura. Ampak zakaj sem danes tukaj? Ne samo zato, da vam povem, kaj eh, skrbi akterje na področju kulture in dediščine. Ne. Ti, te skrbi vas zadevajo vse. V vsaki vaši družini, v vsaki evropski družini eh, je en otrok, sestra, brat, eh, mami, ki želi postati fotograf, grafist. Eh, uh, glasbenik in ki se bo moral uh, odpovedati tem sanjam, če ne bomo oblikovali pravega in pravičnega uh, finančnega modela, ki bo, omog uh, ki bo omogočal uh, mladim, da se v tej smeri razvijemo. Če želimo, da bodo mladi na isti ravni kot tisti v eh, preteklosti, moramo zagotoviti več sredstev. Zato direktiva o avtorskih pravicah, o katerih boste glasovali v eh, kratkem času, eh, pomeni tako pomemben korak. Kaj je Verdi rekel in kaj je Mozart naredil? Ed, in zakaj je Verdi umrl v bogatstvu? Eh, Mozart pa v revščini, zato ker je eden imel avtorske pravice, drugi pa ne. Vedno je kultura sledila tudi tehnološkim spremembam. Internet je spremenil naše življenje in tega smo lahko veseli. Ne gre za to, da stigmatiziramo uh, uh, velike akterje na internetu in reči, da so naši, to, naši sovražniki. Ne, ravno nasprotno, postati morajo naši partnerji. Ampak kreatori, ustvarjalci so virtualni eh, deležniki naše eh, dejavnosti. Zato potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir, tako da bomo lahko uredili tudi delovanje platform, kot je YouTube ki se ne definira kot platforma vsebine. Zakaj? Zato, ker zakon omogoča, da Google in YouTube ne plačujejo avtorskih pravic in to izkoriščajo že leta. Veliko mladih je, veliko cineastov eh, in drugih, ki so razvili neverjetna sredstva na interneta, ki so postali eh, velikani na eh, spletu. Danes pa to predstavlja nevarnost, če stvari ne bomo znali ustrezno urediti. Tisti, ki so proti kak, vsakršnim omejitvam na internetu v imenu svobode izražanja, so kot tisti, ki eh, zahtevajo neomejeno hitrost na cestah in nobenih pravil. In zato kreativne industrije niso nikoli tako. Uh, uspevale kot danes, kar zadeva eh, njihov promet in pa dobiček. To je sicer paradoks, ampak po drugi strani nikoli niso tako eh, malo dobili eh, drugi ustvarjalci in zato moramo to uravnotežiti. Eh, poleg radija, televizije in tiska so se pojavili novi mediji, ki tudi vsebujejo in raz, eh, širjajo nove vsebine gre za nove medije, ki potrebujejo zakonodajni okvir, zato da bodo avtori lahko živeli eh, od svojega dela, avtori katerih dela se širijo po teh medijih. In eh, ta direktiva bo prav gotovo imela učinek dominov. Eh, v Evropi se je v teh letih veliko dogajalo in sedaj lahko dokaže, da je relevantna. Če ne bo tega, bo, se, bomo znašli v situaciji, ko bomo izgubili naslednje ulbeke, moldovarje in podobne umetnike. Kaj ti, vedeti moramo, da obstajajo pomembni lobiji tudi tukaj, kakor v Vašingtonu, ki govorijo, da je koncept evro, avtorskih pravic zastarev in zaprašen. V bistvu je pa ravno obratno. Avtorske pravice so neodvisne od vsega in so brezčasne, zato ker niso povezane s fizičnim medijem, ampak s samim delom in vsebino. Še nekaj bolj resnega je, ti lobiji bi želeli, da verjamemo, da smo mi ustvarjalci proti tehnologiji in proti svobodi izražanja in da smo za neko obliko cenzure. To je škandalozno. Ustvarjalci so odvedno bili tisti, ki si predstavljajo prihodnost in ki zato uporabljajo tehnike in tehnologijo svoje dobe tudi uh, sam vam lahko pokažem uh, primer. Sam sem eksperimentiral na sceni in studiu, ampak uh, še bolj nespremljivo pa je to, da nekateri govorijo, da, uh, da je varovanje avtorskih pravic cenzura. Ravno obratno je, kajti ne dati možnosti umetnikom, da se izražajo, to je cenzura. Pred nekaj dnevi je bila tu neka parada eh, za eh, svobodo interneta, kot če bi eh, deležniki bili obogi reveži. In naš eh, poklic je poklic umetnika. Mi ne prihajamo sem zato, da bi delali teater. Veste zakaj? Zato, ker eh, so umetniki često nekoliko eh, v zadregi, kadar morajo govoriti o svojih stvaritvah in jih braniti. Zato potrebujejo zakonodajce, zato potrebujejo vas. E, avtorske pravice, intelektualne pravice so temeljne pravice, kot pravica do ekologije pred 30 leti. Ne bomo preživeli na tem svetu, če ne bomo ustrezno zaščitili tako narave, kakor tudi avtorskih pravic. Spomnim se turneje predsednika Googla, ko je obiskal nekatere evropske državne voditelje, eh, tudi predsednika Olanda, ki je eh, potem subvencioniral eh, naš tisk. Čeprav spoštujem bivšega predsednika, me je ta obisk spomnil na obiske kolonizatorjev, ki so prišli k Aztekom in so jim razdeljevali neke malenkosti. Če ne bomo ustrezno okrepali, bomo kmalo videli situacijo eh, leta 1984 po Džoržu eh, eh Orvelu. Afrika in nove države so še bolj ranljivi kot mi, ko gre za kulturno identiteto, ko gre za prihodnost njihovega jezika, ko gre za nepredmetno dediščino. Vsi ustvarjalci v tem trenutku imajo oči uprte v Evropski parlament, oči imajo uprte v vas in vi nosite za to odgovornost. Evropa je vedno bila primer spoštovanja kulture in tudi svobode izražanja. Bolj kot dajkoli prej je danes treba še več narediti za zaščito jezikov, dediščine in raznolikosti. Torej, spoštujmo ustvarjanje. Roman film, slika, ne, niso uh, pro, uh, proizvodi kot drugi. Vedeti moramo, kdo cenzurira koga, kaj ti cenzurirajo tisti, ki imajo vso moč v svojih rokah, to pa prav gotovo niso ustvarjalci, ki so vedno bili žrtve in so se vedno borili za svobodo izražanja. In eh, treba je ved, eh, vedeti, da. Eh, ti nas, eh, lobiji povdarjajo, da je vsaka regulacija retrogradna, ampak eh, trenutna situacija je vse drugo kot pa kul. Kajti, kultura mora postati koncept za vse, avtorske pravice tudi. Res je, da je trenutno to težko organizirati. Situacija je kaotična, podobna eh, daljnemu zahodu. Ampak eh, zgubili smo že bitko pri hardveru, kajti vse velike firme so ameriške ali azijske. Evropa ima obveznost, da ne izgubi bitke na področju programske opreme, se pravi na področju vsebine. YouTube eh, je svojo storitev, svojo aplikacijo lansiral ravno dva dni pred glasovanjem v Evropskem parlamentu vendar pa eh, situacija ostaja nespremenjena. To so vse moči lobijo. YouTube upa, da bo rekel naslednje, poslušajte, ni nam treba nič spreminjati, mi delujemo dobro in dobro. Že nekaj dni ljudje govori, kot da bo takšna ureditev, da bo takšna zakonodaja ubila digitalni trg. Ampak ravno ob, eh, obratno, ta eh, zakonodaja bo omogočila eh, pravilno plačilo. Kaj ti digitalni svet mora upoštevati tiste, ki ga ustvarjajo. In kako naj bi bil, bilo plačevanje ustvarjalcev sinonim cenzuri? Za zaključek. To, kar želimo danes, je enostavno. Problem izhaja iz naslednjega. Imamo stare zakone, iz časa, ko interneta še ni bi bilo. Sedaj potrebujemo sredstva, da lahko sedemo za pogajalsko mizo kot eh, evropski ustvarjalci, tako da bi vsi ustvarjalci lahko dobili pošteni del plačila za svoje delo, tudi eh, iz eh, dela, ki je objavljeno na internetu. Nikoli ne smemo vabiti, da vsi je tudi aplikacija Smart na pametnem, eh, oziroma da je del Smart pri smart telefonu tisto, kar predstavlja nas. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur. Najlepša hvala, gospod Žar. La palabra del signor. In sedaj dajem besedo gospodu Danielu Berenbomu. predsednik tajani in juncker predsednika tajani in juncker dame in gospodje v veliko veselje in čast mi je da vas lahko nagovorim o priložnosti evropskega leta kulture dediščine 2018. Imamo evropsko preteklost in upamo, da bomo zgradili skupno evropsko prihodnost. Ta uh, slavje prihaja v najbolj primernem času, kajti zelo je ogrožena naša skupna evropska identiteta. 75 let po drugi svetovni vojni eh, so populistični in desničarska eh, gibanja eh, prisotna po vsej Evropi in ostalih delih sveta. Še enkrat moramo okrepiti idejo skupne odprte in mirne Evrope. To je verjetno največji izziv do sedaj. In ta izziv uh, moramo obdelati z vsemi orodji, ki jih imamo na voljo. Uh, gotovo pa je to vračanje na kulturo, ki temelji na dejstvih. Obstoječi Zeitgeist omogoča preveč uh, prostora za lažne zgodbe. Tisti, ki kriči najglasneje, njega se sliši, ne glede na to, ali to, kar pravi, je res ali ne. Zato se moramo proti temu boriti v politiki, pa tudi v kulturi ne smemo pozabiti, da to, kar je za Evropo najpomembnejše v zgodovini, je njena kultura. Veliko držav v Evropi je razvilo različne kulture, ampak tisto, kar je vedno predstavljalo evropsko celino, je pomen, ki ga je pripisovala Evro kulturi. Predolg se znam je, če bi želel naštevati Sofokles, Plato, Descartes, Dante, Goethe, Beethoven, Mozart, Debussy, Leonardo da Vinci in tako dalje ampak kateri drugi kontinent eh, lahko eh, se pohvali z takim bogatstvom v kulturi? Nastanek nacionalizma je večinoma rezultat eh, včasih upravičenega nezadovoljstva ljudi za globalizacijo. Globalizacija je homogenizirala kulturo, to pa grozi in grozi, da bo Eh, izničila eno največjih eh, prednosti, ki jih imamo in to je kulturna raznolikost. Nacionalizem pa na to ni odgovor. Patriotizem je ponos na državo, nacionalizem pa pomeni izključevanje drugih. Če ste varni in ste pripričani v svoje vrednote in kulturo, se lahko mirno povezujete z drugimi in spoštujete tudi njihovo kulturo. In zato gre pri univerzalnem pristopu. To je veliko boljše kot globalizacija in zato se moramo skupaj boriti. O, fokus v Evropi je predolgo že na gospodarstvu, na gospodarski uniji in eh, ideja skupnega kulturnega prostora je nekaj, čemu smo se skoraj že odrekli. To ni imel v mislih eh, Helmut Kohl, ko je rekel, da je evropska agenda eh, povezana z. Eh, evropskimi oziroma uh, nemškimi in francoskimi vojaki, ki so se med sabo spoznavali skozi kulturo, skozi Beethovena in uh, eh, Tomasa Mana, skozi Domesija in Bodlera. Kot glasbenik sem celo življenje preživel v spoznavanju drugih kultur in drugih prebivalcev drugih držav skozi glasbo. To je neverjeten privilegij, ampak to je tudi nekaj, kar moramo spodbujati. Vsak evropski državljan naj bi to poskusil. Ena od eh, prednosti globalizacije je, da je sedaj možno in povsem normalno jesti v ponedeljek italijansko hrano eh, na eh, kitajskem ali pa nemško hrano v Parizu in eh, druge. Torej, spoznajmo in priznajmo različne kulture in različne eh, narodnosti, ki lahko razpravljajo in se med, na, in medsebojno en na drugega vplivajo pozitivno. Naj eh, izrazim tudi eh, žalost, da je glasbeni pouk skoraj izginil iz eh, rednih eh, kurikulumov v šolah in to pravzaprav čisto povsod, čisto povsod. Glasbena je ena najboljših način za razvijanje eh, delovanja možganov otrok in tudi za njihov emocionalni razvoj. Nažalost, v današnjem svetu ste lahko kultivirani, ne da bi imeli kakršen koli stik z glasbo, ne da ne znate igrati, ampak tudi poslušati ne znate glasbe. Ni razloga, zakaj ne bi glasbo vključili eh, v predmetnik tako kot eh, glasbo, literaturo ali zemljepis. O tem bomo razpravljali še več na tej konferenci in upam, da boste odkrili odgovore na vprašanja, ki nas bodo vrnili na izhodišče skupne Evrope. Eden glavnih izzivov je seveda stalno spreminjajoče se digitalna pokrajina. Tudi tukaj. Kultura in umetnost morajo imeti svojo vrednost, kot seveda tudi tisti, ki to ustvarjajo in ki investirajo v to. Našo preteklost moramo povezati z našo prihodnostjo. Če se lahko uh, opravičim uh, in omenim sebe, uh, sam sem pred 64 leti 1954 uh, posnel prvo ploščo. No, ni bila ravno najboljša, ampak ta posnetek in 10 milijonov drugih posnetkov je sedaj takoj na voljo. To je samo po sebi izreden napredek. Tisti trenutek, ko uh, katerikoli glasbenik karkoli objavi, postane globalno. Fenomenalno, če o tem razmišljamo. Vendar pa moramo narediti vse, kar lahko, da ovrednotimo kulturo tako, da bo trajnostno prisotna v naslednjih generacijah zelo me je zaskrbljujoče, da glasbeniki vseh žanrov eh, nekateri, eh, nekaterim eh, spletni dobavitelji tega ne cenajo. Avtorske pravice v Evropski uniji so prisotne in jih podpiram v digitalni dobi. Če naj povezujemo preteklost z prihodnostjo, Potem moramo premostiti to, kar je znano kot uh, glasbeni uh, vrednostni, vrednostna vrzel. Evropska zakonodaja mora biti taka, da se investicije v glasbo, komercialne ali umetniške, ustrezno zaščitijo v digitalnem okolju. In kako naj to Evropska unija doseže oziroma zakaj je. Razlogi so jasni in nešteti, ampak glavni med njimi je naša odgovornost, da za prihodnost ohranimo kulture, eh, ki jih danes tukaj slavimo. Sicer bomo izgubili. Pred kratkim smo slišali odlične mlade glasbenike eh, Evropskega orkestra mladih, ki so temu odlična priča. Eh, internet omogoča neverjetne prednosti in to za vse, za mlade glasbenike in za vse druge glasbenike, kot sem sam. Poslušam toliko zgodovinsko pomembnih uh, posnetkov. Pred kratkim sem poslušal posnetek Falstafa Verdival iz uh, Salzburškega. Um, festivala iz 1936, ki ga je dirigiral Arturo Toskanini. Pred digitalne dobo to ni bilo možno. In mladi glasbeniki, ki uporabljajo platforme kot so YouTube, da uh, poslušajo stare mojstre in da se tudi sami predstavljajo, morajo biti za to tudi ustrezno nagrajeni, sicer bodo uh, brez eh, pomembnega vira dohodka, ki je ključen za vse evropske eh, umetnike. Mm, in te bodo oblikovali prihodnost naše skupne kulture v Evropi. Od skupna, odprta, merna, kulturno raznolika in še vedno povezana Evropa ni samo lepa ideja, ni samo zamisel, to je edina pot naprej. Tisti, ki smo eh, preživeli grozote druge svetovne vojne, se tega še bolj zavedamo. Evropska unija mora se vrniti idealu skupne um, kulturne vrednote, kjer bodo enako vrednotene vse uh, kulture in bo to omogočilo deljeno ali skupno evropsko kulturo. In zato se vam še enkrat zahvaljujem. In, uh, omenjam glasbo kot eno, eno načino. Thank you very much, Mr. Najlepše hvala, gospod uh, eh, Barenboan. In sedaj um, Petra Kemervet, eh, predsednica odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta, dajem ti besedo. Ja, vielen herzlichen Dank. Prisrčna hvala spoštovani predsedniki, spoštovani gospod komisar, spoštovane ministrice, ministri, spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Eh, tudi meni je v veliko veselje, eh, da danes lahko spregovorim v svoji funkciji kot predsednica odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta na tej konferenci, ki jo Evropski parlament eh, organizira v letošnjem letu Eh, kulturne dediščine. Le eh, malo številnim pobudam eh, pritiče signum evropsko. To je po eni strani povezano z nastankom. Nastanek je bil povezan z mnogimi težavami, no, ampak za skupnimi napori Evropskega parlamenta, držav članice in Evropske komisije, Eh, in ob podpori številnih civilno-družbenih ustanov je bilo mogoče ta projekt uresničiti. To je izraz povezanosti eh, te pomembne pobude in eh, rezultat je današnja konferenca z odeležbo visokih predstavnikov evropskih inštitucij. Po drugi strani pa leto kulturne dediščine zasluži predikat evropski tudi zaradi svojih ambicij. Eh, cilj je eh, prepoznati kulturo eh, kot združujoč trak evropske civilizacije in poudariti komponento kulturne dediščine, ki spodbuja skupnost. To velja ne nazadne tudi v časovni perspektivi, namreč kot osrednja povezava med preteklostjo in prihodnostjo. In eh, where the past meets the future je odlično izbran moto. Eh, umetnost eh, in kultura današnjega dne pa je tudi kulturna dediščina jutrišnjega dne. Na osnovi bogate kulturne dediščine se je mogoče soočiti z eh, izzivi sodobnosti in oblikovanjem prihodnosti. Zato je današnja konferenca eh, tudi prilika, da skupaj kot ustvarjalci politik in državljani razmišljamo o raznolikih vidikih in funkcijah kulturne dediščine. In to je izraz rastoče vloge kulture v evropski politiki. Namreč eh, kot iluzija se je izkazalo eh, upanje, da bi samo eh, ekonomsko zaznamovan evropski projekt lahko razvil dovolj povezovalnih sil, zato da bi lahko zagotovil globoko in dolgoročno identifikacijo državljank in državljanov z Evropo. Kaj šele, da bi ljudi lahko emocionalno nagovoril. V okusov, dati kulturi večjo vlogo, se ne smemo dajati naivnemu kulturnemu optimizmu in ne smemo gledati na kulturo eh, kot na nekaj, kar bo rešilo vse probleme Evrope ali pa celo sveta. Zavedati se moramo tudi ambivalentnostni eh, kulture. Eh, kultura lahko deluje integrativno, pa tudi destruktivno. Eh, in to zadnje se zgodi takrat, eh, če se kultura uporabi kot sredstvo za nacionalizem, izločanje ali pa difamiranje drugega, tako kot se žal eh, še danes pogosto. Dogaja. Hvaležna sem gospodu Barnbojmu, da je opozoril na razliko med patriotizmom in nacionalizmom. Eh, to, kar je pomembno eh, danes in v Evropskem letu, je bolj samozavestno in samo kritično ukvarjanje eh, z našo skupno evropsko kulturno dediščino. In želim in upam, da bi iz tega izšla tudi nova pobuda za Eh, novo evropsko eh, kulturno politiko v državah članicah. In še enkrat lahko rečem, da sem zelo hvaležna gospodu Barnbojmu, Eh, ko je podaril, kako pomembno je investirati v kulturno izobraževanje. Mislim, da moramo eh, končno prenehati s tem, da bi obisk gledališča muzeja eh, ali pa kinematografske predstave veljal kot izpad pouka, ki se dogaja samo zato, ker se učitelji ne spomnijo nič boljšega. Ne, to mora biti bistveni sestavni del naših izobraževalnih sistemov. In prav tako si moramo še enkrat skupaj pogledati to, kako zagotoviti dostop do kulture in zlasti eh, dostop do kulture za vse. Eh, na splošno vlada prepričanje, eh, da kultura lahko velja kot nukleus skupnosti, če se predstavlja čim bolj homogeno vendar pa eh, sem globoko prepričana, da zlasti v primeru kulture lahko enotnost nastane tudi iz raznolikosti. Raznolikost ne tvori samo jedra, mota Evropske unije. Raznolikost eh, in ohranjanje te raznolikosti sta osrednja elementa tega, eh, kar pa vsem svetu velja kot evropski model. Eh, temu ustrezno eh, je treba tudi nas, politike, presojati po tem, eh, kako resno mislimo z vrednoto raznolikost. In to zelo dobro uteleša današnja konferenca s svojimi gosti z različnimi jezikovnimi in kulturnimi ozadji. Žal pa moram ugotoviti, da se raznolikosti ne obeta nič dobrega zaradi rastočih avtoritarnih in populističnih tendenc tudi v Evropi. E, to pa ne sme biti razlog za resignacijo, ampak e, mora biti za nas e, spodbuda za odločno delovanje. Naša naloga je, da trdo delamo na tem, da kultura razvije poln pozitivni potencial, zlasti, če je povezana z vsemi vrednotami in če vsemi vrednotami to služi eh, temu, kar je najboljše v Evropi, služi državljankam in državljanom, pa tudi še veliko širše. Prisrčna hvala. Thank you very much, Petra. Now... Najlepše hvala Petra in sedaj Romen Dir Mimitrov, eh, bolgarski namestnik ministra za kulturo. Izvolite. Gospod Tajani. Uže. Eh, spoštovani gospod predsednik Tajani, predsednik Juncker, eh, gospa Kamervert, gospod Navračič, kolegi ministri, predstavniki različnih evropskih institucij, dame in gospodje. V čast mi je, da sem danes tukaj z vami da skupaj odpiramo to konferenco in sicer Evropsko leto kulturne dediščine povezava med preteklostjo in prihodnostjo. E, najprej hvala gospodu Tajanju za e, prijazno vabilo, da se odeležim tega foruma, pa tudi zahvala vsem vam, kajti za vašo prisotnostjo v tej dvorani dokazujete, e, kako pomembna je ta konferenca na visoki ravni, ki je posvečena enemu največjih dosežkov naše civilizacije, kulturni dediščini. E, in e, zaupanju v prihodnost. Kulturna dediščina je splošno dobro in postaja e, še bolj pomembno dobro za Evropo, socialno, ekonomsko in kulturno gledano. Ko sodelujemo, ko prispevamo eh, k tej dediščini, ko beremo, ko jo gledamo, se čutimo obogatene, širimo svoja obzorja in to nam daje priliko, eh, da eh, pogledamo skozi drugačna očala na življenje drugih. Kulturna dediščina ima pa tudi zelo stabilna sporočila, kajti v tem transformira Eh, in omogoča našo izkušnjo. Vprašanje, ki si ga danes zastavljamo, je, kakšna bi bila naša sporočila, kako bi obogatili kulturno dediščino in to prenesli na bodoče generacije. Eh, pod pritiskom globalne krize, potem humanitarnih posledic krize, ugotavljamo, da Evropska unija ni samo ekonomska unija. To je skupnost eh, skupnih vrednot in temeljnih pravic. Evropski projekt danes vsebuje obnovitev povezav med našimi družbami in nami samimi. Kulturna dediščina, politike kulturne dediščine imajo seveda eh, potencial, da predstavljajo motor tega procesa. In kulturna dediščina je eno glavnih orodij, eh, ki prispeva k našemu občutku pripadnosti skupnosti kot državljanov Evrope. In to je tisto, eh, kar dela Evropo nekaj več kot pa samo skupni trg. Ko smo vse to eh, ugotovili, je Evropski svet sprejel sklep eh, glede kulturne dediščine in v tem času smo zelo veliko dosegli in velik uspeh je bil, da smo se odločili, da je leto 2018 leto kulturne dediščine. Preteklo leto je bilo prav tako zelo pomembno. Na decembrskem srečanju je Evropski svet prepoznal ključno vlogo kulture in kulturne dediščine v razvoju um, naših skupnosti in tudi konkurenčnosti. Bolgarsko predsedovanje svetu je prav tako eh, poskušalo vse, kar je bilo v njegovi moči, da eh, vzpostavimo zelo dobre okvire eh, za področje kulture in kulturne dediščine. Osredotočili smo se na ehm, spodbujanje in vključevanje kulturne dediščine v vse politike Evropske unije. Eh, potem so tu sklepi za 23. maja ehm, prav tako na to temo. In sicer tam govorimo o tem, da bi vsi deležniki morali biti bolj obveščeni o koristi vključevanja kulturne dediščine v vse politike, kajti to bi lahko spodbudilo inovativnost tudi na drugih sektorjih eh, ekonomije, socialnega življenja in vključevanje leti eh, bi nam eh, lahko pomagalo pri reševanju demografskih vprašanj. To bi prispevalo k teritorijalni eh, koheziji in tudi intelektualnemu kapitalu. Prav tako eh, bi to lahko prispevalo k vrnitvi zaupanja eh, naših državljanov v vlade in v institucije EU. E, ti sklepi zato govorijo o konkretnih ukrepih, ki naj bi jih države članice sprejele in ki bi naj bi jih sprejela komisija. In ukrepi so usmerjeni v uporabo kulturne dediščine kot strateškega vira, e, tako da bodo ustrezno zaživele vse druge politike. Ti sklepi prav tako govorijo o tem, e, da bi države članice in Evropska Eh, komisija eh, morali oblikovati celovito strateško strategijo za področje kulturne eh, dediščine, zato da bi zagotovili trajnost, održnost in da bi iz leta 2018 išli tudi konkretni rezultati. Prav tako si želimo konkretnih akcij na različnih nivojih. Eh, ta trenutna konferenca poteka v zelo ugodnem času, namreč začenjamo za razpravo o proračunu Evropske unije eh, in mislim, da bi morali biti hvaležni Evropski komisiji, eh, da ohranja kreativno Evropo kot poseben program in za povečanje proračuna za 1,85 milijona evrov. To kaže na to, da kultura je pomembna za prihodnost Evropske unije. Zato, da bi bili bolj prepričljivi, pa bi morali nalevati za skupnimi prezidevanji za podporo vseh ukrepov, ki sem jih omenil in s tem, da bi sprejemali druge ukrepe, eh, tako da bi kulturna dediščina Eh, lahko omogočila tudi eh, druge finančne instrumente. Za mene je to zelo velik izziv, s katerim se danes soočamo in sicer, da bi izkoristili vse prilike za to, da bi zagotovili, eh, da bi kulturna dediščina lahko prispevala k socialnemu in ekonomskemu razvoju naših držav. Cilj te konference ni samo ugotoviti, kaj je potencial za razvijanje te dediščine, ampak da tudi najdemo načine, kako le to naprej razvijati in podpirati. Gospe in gospodje. Eh, potreba eh, po trajnostnih politikah, kar zadeva kulturno dediščino, je dejansko eh, potrebna. Zelo smo veseli, Eh, odločitev Evropske unije, spretih sklepov, vseh eh, dokumentov eh, in ukrepov v Evropskem parlamentu in tudi kar zadeva novi evropski program glede kulture, ki ga predlaga komisija in to je vse med seboj usklajeno. To je zelo pomembno za prihodnost Eh, na š, eh, pomembna za kulturno dediščino je kooperacija med vsemi institucijami. Ta, to sodelovanje pa je lahko učinkovito samo, eh, če vključimo profesionalce, civilno družbo, poslovni svet in vse deležnike in posamezne državljanke in državljane. Samo, če bomo imeli tako vključujoč pristop, bomo lahko pokazali, Eh, da bodo generacije za nami ponosne na svojo preteklost. In želim še veliko uspeha tej konferenci. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tibor Navračiš, Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport. Hvala lepa. Eh, gospoda predsednika, ministrice in ministri, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Najprej se želim zahvaliti predsedniku Tajanju in Evropskemu parlamentu za organizacijo tega dogodka, ki nam omogoča razpravljati o tako pomembni temi, ki je v srcu evropske integracije, to je o kulturi in kulturni dediščino. Rečeno je bilo in res je, da je evropski projekt vedno temeljil na kulturi. Kajti kultura je tisto, kar nas združuje. Naše razlike kulture in dediščine nam omogočajo, da se od drug drugega učimo in drug drugega razumemo. E, pomagajo nam, da razumemo razlike, ki obstajajo med nami in da se spoštujemo. Zato sta kultura in kulturna dediščina tako zelo pomembni za izgradno boljše skupne Evrope. Eh, skupnosti, ki bo odporna. Zelo sem ponosen, da je ta moč kulture ponovno priznana in kultura je ponovno na vrhu politične agende Evropske unije in zagotoviti moramo, da bo tam tudi ostala. In evropska kulturna dediščina ima pri tem pomembno vlogo pomagala je že ustvariti pomembne trenutke, ki jih moramo izkoriščiti in postaviti ambiciozne cilje ter narediti vse, da bomo te cilje tudi dosegli. To pomeni tudi zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev, ki bodo omogočila, da kultura ostane v središču našega dogajanja. Sedaj smo na polovici Evropskega leta kulturne dediščine in V treh mesecev je bilo organiziranih več kot 2300 dogodkov, zato da bi se bolje zavedali svoje bogate kulturne dediščine in da bi se družili ljudi iz različnih okolij. En milijon udeležencev se je udeležilo teh dogodkov. Potem so tu tudi politike za spodbujanje trajnostnega kulturnega turizma in pa za uh, urbano agendo EU. Vse to je mogoče, kaj vse te ravni sodelujejo skupaj, zato da je to leto realnost. Od občin do evropskih institucij, ustvarjalcev, organizacij civilne družbe. Pri tem pa sodelujejo tudi eh, sosedne države in mednarodni partnerji. Evropskim poslancev se želim zahvaliti, ki so pomembni ambasadorji Eh, leta evropske kulturne dediščine, ki so veliko naredili na terenu. Gospodu Kanovetu se zahvaljujem, kakor, kakor tudi predstavnikom parlamenta in pa eh, gospe Kosti, gospe Diakono in gospe eh, Šojdrovi. Želim odboriti tudi odbor regi in ekonomski in socialni odbor. Ta dva obdora, odbora sta veliko naredila za uspeh Evropskega leta kulturne dediščine. To leto moramo izkoristiti tudi kot katalizator za to, da ostane ta kultura in kulturna dediščina na vrhu Evropske eh, agende. To je ključnega pomena, če želimo izkoristiti njun potencial za nadaljni razvoj in za krepitev evropske identitete identitete, ki ne bo grožnja nikomor, ampak ki bo dopolnjevala in obogatila naše nacionalne, regionalne in lokalne identitete. V srcu teh naporov je Evropska agenda za kulturo, ki temelji na treh temeljih: socialnem, gospoda, gospodarskem in eh, zunanjem. In to pomeni takšne ukrepe, ki nam bodo omogočili doseči svoje cilje v naslednjih letih mora sodelovanje na evropski ravni potekati še močneje. Tu so tudi nacionalni načrti za kulturo in kulturno dediščino, nameravam jih predstaviti letos. To bo v bistvu načrt za naše bodoče delo, za ohranjevanje in spod promocijo evropske kulturne dediščine. Evropska komisija je že izvedla nekaj dejavnosti v skladu z načelom angažiranosti, trajnostni eh, varovanja in inovacij. Vključuje različne teme, prostovoljstvo, dostopnost kulturne dediščine in pa dejavnosti namenjene bojo proti nezakonitemu trgovanju s kulturnimi dobrinami. Inovacije in znanost bosta tudi na vrhu agente. Tu so pomembna mnenja držav članic, institucij EU in drugih partnerjev, vključno z deležniki na področju kulturne dediščine. E, e, na tečaj je bil podprl lani Nemški odbor za kulturno dediščino koordinira to delovanje in Evropsko leto kulturne dediščine nam daje edinstveno priložnost, da ukrepimo razpravo o prihodnosti Evrope. Soočamo se z ogromnimi nevarnostmi in izzivi in zato ta razprava ne mora eh, in ne sme govoriti samo o gospodarskih in varnostnih vidikih. Kultura mora biti v srcu te razprave. Spoštovani gostje, poslanke in poslanci, to je pravi trenutek, da smo ambiciozni, ampak ambiciozno zahteva ustrezna finančna sredstva. Zato sem predlagal, da novi finančni okvir vključuje tudi viden eh, program za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. In predlagam, predlagamo eh, 1,5 eh, milijard evrov za di, eh, program Digitalna Evropa kulturna dediščina pa potrebuje podporo tudi z, iz drugih različnih skladov, raziskovalnih, sklada za socialno kohezijo, sklada za regionalni razvoj. Računam na Evropski parlament, da nam bo pomagal, da zagotoviti, da bomo naslednje leto preko kreativne Evrope in drugih virov lahko vse to zagotovili. Sedaj smo dosegli, da je kultura tam, kjer mora biti, prav v srcu prioritet Evropske unije. Vsi se strinjamo, da je kultura kritičnega pomena za spodbujanje inovacij in konkurenčnosti, socialne konkurenčnosti in kohezije, kakor tudi za odnose med Evropo in ostalim delom sveta. Še enkrat v kulturi vidimo tisto silo, ki opredeljuje to, kar smo in prihodnost, ki jo gradimo naše družbe se soočajo z bistvenimi izzivi znotraj in, z, eh, in zunaj. Eh, delitve so vedno hujše, eh, srca so vedno trša in zato je kulturna izkušnja ključnega pomena, da se ponovno združimo. Razumeti moramo, kaj je biti človek, razumeti moramo, kaj so vrednote, kaj je vsebinska vsebina ti, ki predstavlja temelj naše družbene. In zato moramo to doseči, če želimo še naprej živeti skupaj. In to tako na evropski ravni, kakor tudi v vsakodnevnem življenju. Hvala, gospod predsednik. Much, Tibor, Najlepša hvala, Tibor, za ta govor in tudi za tvoje sodelovanje v tem letu. Res najlepša hvala. Sedaj pa gospa Monika Grüters, eh, ministrica Zvezdne vlade Nemčije za kulturo in medije. Izvolite, gospa Grüters. Hvala, spoštovani gospod predsednik Tajani, ekscelence, gospe in gospodje. Na črno na belem. Takšne so osnove Združene Evrope v evropskih pogodbah. Life in v barvi doživljamo eh, fundament Združene Evrope v obliki inštitucij, tako kot tukaj v Bruslju, naprimer. Eh, na čem pa eh, je dejansko ustvarjena Evropa? To se nam razkrije niti med vrsticami Maastriške pogodbe, niti na hodnikih Evropskega parlamente. Eh, gre za, eh, to je naša skupna kulturna dediščina, to so zgradbe, spomeniki, šege, navade, ki še vedno živijo. Eh, to so materialni in nematerialni zakladi iz več kot 2000 letne zgodovine, kjer čutno lahko doživimo to, kar nas v Evropi povezuje, tako kot tudi v glasbi, Eh, European Youth Orchestra je eh, prav z glasbo eh, odprl to konferenco. Slišno in vidno, občutno in izkustveno, to, kar nas povezuje, vse to je morda bolj pomembno kot kdajkoli v časih, ko se Eh, Evropska eh, unija sooča z nacionalizmi in očitno tudi težko premostljivimi interesi, eh, ko gre za oblikovanje skupne evropske politike, migracijske politike. Prav leto Evropske kulturne dediščine 2018, gospe in gospodje, nas vabi k temu, da dušo Eh, Evrope prepoznamo v pričanjih preteklosti, eh, pa tudi današnjih avantgardah. V preteklih letih so v Bruslju potekali številni pogovori eh, med kolegicami in kolegi ministri in zelo sem vesela, da Evropska komisija, Evropski parlament in vse države članice podpirajo to skupno podbudo in to zelo enotno. Eh, kar zadeva viške, eh, tega leta prav gotovo sodi tudi vrh evropske kulturne dediščine, in sicer Eh, gre za 70 eh, projektov in prireditev. Eh, udeleženih je več kot 100 institucij iz raznih delov Evrope in prejšnji teden smo v Berlinu oblosili 400 udeležencev iz celotne Evrope. Tudi tam smo povdarjali, to je že rekel Jean-Michel Jarre, kako pomembno niso dobro zasnovane avtorske pravice, da bi zagotovili, da bodo uh, umetniki tudi v bodoče lahko živeli od svojega dela in ne le komaj da preživeli. Iskali smo odgovore na vprašanja, uh, kako uh, vrednote, ki smo jih. Uh, oblikovali v analognem svetu, kako jih lahko pretvorimo v digitalni svet. In eh, na vrhu v Berlinu smo ugotovili, eh, da prav sodelovanje države in civilne družbe, namreč tam je bilo zelo veliko predstavnikov Evrope, Nostre, eh, omogoča, da evropska kulturna dediščina postane nek praznik vseh naših vrednot. Različne pobude in projekti kažejo na to, eh, da je to veliko več kot pa samo prostotrgovinska cona eh, ali pa samo neko namensko združenje za uveljavljanje interesov. Eh, zlasti na mnogih koncih, tudi pri nas v Nemčiji, znova vznika nacionalizem. Potreben pa je ponos na te raznolike kulture. In eh, prepričana sem, zlasti v teh obdobjih, eh, kjer konflikti ogrožajo enovitost Evrope, eh, ravno v teh časih lahko razmišljanje o skupni kulturni dediščini pripomore k večji kohezivnosti. Um, mojsterska dela, umetnosti, nekatere imena smo že slišali in tudi uh, arhitekture so uh, zapustili vidne sledi. To obogati je tudi bogatstvo v okviru izkušenj. Eh, žal eh, pa nam tudi mnoge vojne jasno kažejo, eh, da Evropa pomeni tudi civilizacijski dosežek po dveh svetovnih vojnah in tudi po nacionalsocialističnem barbarstvu si verjetno nikoli ni bilo eh, mogoče zamisliti podpisa eh, tovrstnih pogodb. Vendar pa je nam, evropejkami in evropejcem, uspelo, eh, da to presežemo, da skupnost premaga tisto, kar nas ločuje. Različne kulture, različne veroizpovedi, vse je združeno pod eno streho. Ta enovitost za raznolikostjo v razumevanju, vse to dela Evropo in seveda tudi mir v Evropi, eh, tisto, kar je najbolj pomembno. In eh, vsem, ki so politično odgovorni, mora biti jasno, eh, kako je potrebno ukrepati v konfliktnih situacijah, kot jih pravkar doživljamo. In tu so potrebne skupne rešitve. Če temu ne bo tako, potem bomo Evropo katapultirali nazaj takrat v eh, obdobje, eh, ko je eh, dominiral tisti, ki je bil močnejši. Skratka, enotno za raznolikostjo in razumevanjem. To ni samo rezultat našega ekonomskega blagostanja, ampak je to bolj predpostavka za to. Zlasti pa je potrebna pripravljenost razumevanja potrebni izraz humanitete in spomniti na to, in v eh, predočanju neuspehov, pa tudi uspehov um, evropskega razumevanja, je uh, potrebno poudariti na to, eh, To, kar je, na kar se lahko vsi sklicujemo. In mislim, da je po mojem mnenju to najboljše, kar lahko napravimo za močno demokratično Evropo in tudi za močne demokracije v Evropi. Uh, za inspiracijo lahko vzamemo kar orkester, ki je začel za to konferenco, že 14 let obstaja in pravzaprav smo imeli kar um, težave, da zagotovimo nadaljne financiranje, pa se nam je to vendarle posrečilo. In zatem um, Evropskim mladim orkestrom se je pravzaprav posrečilo to, kar si želimo za Evropo in za svet. To, da prisluhnemo, da občutimo, eh, da poskušamo eh, prepoznati tudi druge glasove, eh, da Eh, smo pozorni na tiho in na uh, glasno, na te tonske razlike. V tem uh, smislu upam, uh, da uh, ta mladi orkester ni danes nakazal samo uh, ustreznih smernic. Želim zelo uspešno konferenco, ki pomeni ki pomeni skupen angažma za bodočo demokratično Evropo, zato da bo v Evropi ohranjen mir in eh, blagostanje in uh, samo uh, to je lahko osnova Evropi. Hvala. Lot, Najlepše hvala, Monika, za tvojo angažiranost pri obrambi naše kulturne identitete. In sedaj Lidija Konjordu, ministrica za kulturo za in šport iz Grčije. Izvolite. Dame in gospodje, gospod eh, predsednik Evropskega parlamenta, eh, vaša ekscelenca predsednik Evropske komisije, eh, predsednica odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta, dame in gospodje, dragi prijatelji. V čast mi je, da sem danes tukaj z vami in rada bi se zahvalila gospodu Tajaniju za povabilo, da sodelujem na tej izredno pomembni konferenci. Dragi prijatelji, vsi vemo, da smo na razpotju in vsi čutimo, da se bomo poslovili ali pa smo se že poslovili od eh, starega bogatega sveta, pripravljamo pa se na neznano prihodnost. In pri tem se eh, spomnim eh, filma Teja Angelopolusa. Eh, korak prihajajoče nevihte. Smo v dilemi in moramo uh, se odločiti kolektivno. Pa pogledajmo nazaj v peto stoletje pred uh, našim štetjem v Grčijo, v uh, zlato dobo zahodne civilizacije, ko se je v Ateni rodila demokrac demokracija, ko se je civilizacija pojavljala v velikem poku duhovnosti, odpiral se je nov svet, poln vprašanj, dialoga, konfliktov in vojen včasih tudi eh, revščine, kuge in lakote. Posameznik eh, se je postavljal po robu nekoč eh, skupni zavesti eh, plemena in eh, družine in načrtoval novo. Prihodnost, nov svet pred nami. Ne pozabimo, da so nekatera dela filozofov in umetnikov, ki jih še danes slavino, so se zgodile v tistem času. Ehm, Vedevljale so peloponeške vojne, ko so jih ustvarjali. V današnjem času vidimo zanimive analogije. Naša je da, civilizacija je spet pripravljena na nov preskok v zgodovini. Uh, Eh, prihaja prihodnost, eh, ki nosi ogromno izzivov, priložnosti, ustvarjalnih možnosti na dosedaj eh, še nevideni univerzalni in kolektivni osnovi. Ta globalna zavest pa pomeni, da razumemo, kako je vse z vsem povezano, kako je vse odvisno od drugega. Vsi pa smo del ene skupne identitete in to je naša globalna vas. Vendar pa, kot lahko pričakujemo, je eh, negotovost teh spremenljivih časov razlog za strah. Eh, prihaja do centrifugalne dinamike, nezaupanja, izolacije, eh, ločitve in netolerantnosti to je trenutek, v katerem moramo se nujno odločiti o našem globalnem svetu v prihodnosti. Potrebujemo modrost in izkušnje iz naše pretekle dediščine. Moramo iz te dediščine izbrati dragulje za prihodnost, zato da z njimi zgradimo nove eh, družbe mladih. Eh, ki bo eh, temeljila na spoštovanju okolja in trajnosti. Kot eh, tisti, ki danes vemo, moramo povezati preteklost z nekim lokom v prihodnost in ne pozabiti, kako je to nujno v današnjem času, doseči pa moramo tudi ravnotežje z novimi tehnološkimi dosežki. Moramo preteklost eh, in dediščino povezati z prioritetami današnjice, tako da se to po nepotrebnem ne izgubi kot nezanimivo ali nepotrebno in naj ne konča na smetišču današnjega dne. To, kar smo v kulturni dediščini jemali kot samo po sebi umevno, danes izginja. Vprašati se moramo še enkrat osnovno vprašanje. Eh, da se odločimo na tem ključnem razpotju. To je proces. Kultura in izobraževanje je tisto, kar modernemu evropskemu državljanu lahko pomaga in to je srčika naše evropske identitete, ki je neverjetno povezana v svoji raznolikosti. Evropa je um, kulturni, eh, otok različnosti, skupnih vrednot in ta ponuja svojo dediščino kot neko povezovalno mrežo za zaščito ustvarjalcev, umetnikov, pa tudi njihovo mobilnost. Danes se moramo še enkrat vprašati, še enkrat se moramo zastaviti osnovna vprašanja o osnovnih vrednotah in dediščine in skupaj se moramo odločiti. Moramo uh, se osredotočiti na dve ključni vprašanje. Uh, to so pa migracije in okolje. To je med sabo povezano. Uh, ključna dilema se nanaša na migrante in je bistvena za našo prihodnost. To prinaša možnosti skozi solidarnost. Če pa se tega nalotimo, bodo nastale eh, ksenofobije, kjer eh, bo eh, iz, kjer bomo izolirani drug od drugega. Okoljevarstvena vprašanja zaradi podnebne spremembe so pomembna ne le gospodarsko, ampak tudi v kulturnem smislu in to bo tudi določalo naše sobivanje v, v prihodnosti. Dragi prijateljice in prijatelji, v Evropi imamo skupne eh, mite in simbole tudi iz eh, antične prehod, preteklosti. Eh, Medeja in podobno. Pred eh, časom je Evropski vrha, vrh kulturne dediščine v Berlinu eh, izpostavil skupno predanost mnogih organizacij na razni ravneh kulturni dediščini. Pripravljeni so skupaj delati, ustvariti dinamiko, ki bo zagotovila eh, stalnost. Eh, izsledkov in dosežkov Evropskega leta kulturne dediščine. V preteklosti so naše vasi znale preživeti tako, da so si med seboj pomagale v času naravnih nesreč ali požarov. V takem duhu solidarnosti moramo delovati danes, temelječ na zdravi pameti in modrosti. To sta osnovni zadevi, ki sta pred nami. Drage prijateljice in prijateljici, če se učimo iz kulturne preteklosti, bomo ohranili modrost naših pred, pred, prednikov za nove izzive. In e, kulturna dediščina e, in kultura je nekaj, kar nas kar danes absolutno potrebujemo in ne moremo si predstavljati, da bi lahko preživeli brez tega. To je nujno, tako kot v stari Grči. Stvari povezane s kulturo so osnovni kompas, ki bo usmerjal ladjo našega skupnega preživetja in nam omogočil najti prave odgovore. To je orodje za naše prihodnje generacije, ki bodo morale preživeti, ali bodo one ustvarjalci novega velikega poka v civilizaciji, ali bodo te izkušnje eh, tisto, kar bodo uporabili za nove stvaritve. Zavedati se moramo vsega tega, če želimo postaviti novo pot za srečo in dobrobit človeštva. Preveliko je stvari je na kocki da bi se lahko tega lotevali posamično. Povezani moramo biti in se skupaj lotiti novih izzivov kot eh, skupna vrednot eh, Evropa eh, na temelju solidarnosti, ustvarjalnosti, tolerance in, v, in z kulturo v našem središču. Hvala. Thank you very much.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 gospod eh, komisar, kolegice in kolegi, ministrice in ministri, gospe in gospodje, res mi je veliko veselje, da sem danes lahko v Evropskem parlamentu in da lahko govorim o tej temi. Kajti ravno Evropski parlament je bil tista institucija, ki je v preteklih desetletjih eh, postavljala temelje za mnoge teme eh, povezane s kulturo v svojih politikah potem so pa te teme prevzele druge evropske institucije. Moja draga prijateljica, grška ministrica za kulturo, je omenila, da se trenutno nahajamo na križišču. In se strinjam, mogoče smo res že naveličani besede krize in mogoče je bolje govoriti o križišču. In danes, ko slavimo Evropsko leto kulturne dedičine, je pomembno podarjati, kako pomembna je vloga kultura, kajti kultura nam lahko pokaže, v kateri smeri mora iti Evrope. Tiste države in tisti posamezniki, ki verujejo v evropski projekt, zahtevajo močne oporne točke, tako da bi lahko skupaj z mladimi in zaradi mladih nadaljevali z izgradnjo unije ki ni samo politična in ekonomska unija, ampak je tudi Evropska unija, ki krepi kulturne in druge vezi in skupnosti. Danes je pred nami preveč tem, preveč tem, ki nas ločujejo. In, držav, in teme ločujejo in delijo tudi države med seboj, pa tudi skupnosti znotraj držav. Veliko je tem, o katerih skupnega stolišča ne moremo eh, doseči. Te teme so migracije več ali manj Evrope, Evropa več hitrosti, vprašanje manjšin, vprašanje sosedov. In tema kulturna in kulturna dediščina je prav gotovo tema, ki nas povezuje, ki dokazuje, da gradimo skupno, eh, skupno celino, da kultura samo dopolnjuje evropsko vsebino in ne zabrisuje pojma hrvaški, portugalski, nemški. In ko govorimo o kulturni dediščini, mislimo na vse naše jezike, na vse dialekte, na običaje, na vse tisto, zaradi česar smo tako bogati in zaradi česar imamo svojo kulturo tako radi. Nekaj govorcev je omenilo summit prejšnji teden v Berlinu kjer smo se srečali in eh, s katerim smo tudi obeležili Evropsko leto kulturne dediščine. Zahvaljujem se nemški kolegici Grüters in vsem drugim, ki so soorganizirali ta vrh. In če dovolite, bi vam sedaj povedala, kaj mi je kot ministrici ostalo z tega vrha. Vsi smo zaskrbljeni zaradi skupne evropske prihodnosti, ampak Vsi tisti, ki so bili udeleženi na tem vrhu, so odločeni, da nadaljujemo z delom na tistih točkah, ki nas povezujejo, da promoviramo tisto, kar nam je skupno. To pa so ravno kultura, kulturna dediščina, tiste teme, ki lahko naše sodržavljane mobilizirajo in ki lahko od samega začetka pokažejo našim sodržavljanom, zakaj hodimo skupaj po tej evropski poti. Evropska unija ima nekaj novih programov eh, in s temi programi in z starimi programi mora nadaljevati z vlaganjem v kulturo in kulturno dediščino. To so povedali vsi prejšnji programi Eh, govorci. Poleg tega so tu še izobraževanje, inovacija, znanost. To so teme, ki so ravno tako pomembne za našo skupno prihodnost. Obstaja zaskrbljenost, da bodo nekateri projekti ostali nevidni v manjših skupnostih, ampak to je problem, ki ga bomo prav gotovo morali reševati v okviru naslednje finančne perspektive. Na, na politični ravni je ponovno bila sprejeta skupna agenda za kulturo. E, gospod Navračič je to agendo za kulturo tudi omenil. Osebno sem prepričana, da je to zelo dober strateški dokument, ki predstavlja ravnotežje med e, nadaljevanjem dela na prioritetah, ki so že bile sprejete v okviru prejšnjega sporočila, in pa novimi temami, ki so se v tem času pojavile v naši agendi. Zato bi tudi sama želela izpostaviti pomen akcijskega načrta za kulturno dediščino, ki bo prav gotovo ostal pomembno sredstvo. In te, eh, tega leta. Še nekaj, kar mi je ostalo z vrha obstajajo zelo dob, dobri odnosi, sodelovanje med vsemi akterji, evropskimi institucijami, lokalnimi in regionalnimi organi. In to je vedno zelo pomembno v kulturi. To je tudi partnerstvo s civilno družbo in zato sem zelo vesela, da smo imeli med govorci tudi dva velika svetovno znana umetnika. Zelo važno je to, kar počnemo. Gospoda, žal Mišela Žara, žal ni več tu, ampak povedati moram, da ko sva se srečala v eh, predvirju te dvorane, je rekel, zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Zelo vesel sem, da so me povabili v Evropski parlament. Izredno pomembno je to, kar se tukaj dela. Zelo pomembno je to, kakšne odločitve se sprejemajo. Verujte mi, cel svet deluje eh, in gleda na Evropo. Vsi opazujejo to, kar smo ustvarili na področju kulture, kulturne politike in podpore umetnosti in cel svet gleda, kaj bomo naredili v tej smeri. In prepričana sem, da bo ta konferenca, kakor tudi vse tisto, kar delamo na nacionalni in evropski ravni, eh, eden od prispevkov k vsemu tistemu, kar bomo naredili v sodelovanju z naslednjo komisijo, z naslednjim finančnim obdobjem. Še enkrat najlepša hvala za vabilo in vsem udeležencem želim zelo uspešne razprave. Thank you very much, Nina. Hvala, Nina. Zadnji govornik je Dasemel Barde latvijski minister za kulturo. Hvala, dajem vam besedo. Hvala, predsednik, ekscelence, eh, udeleženci, ko sem bila eh, povabljena, eh, sem razmišljala o tem, kaj je moje sporočilo in sicer moč kulture, skratka sposobnost za pozitivne spremembe in zato moram ustati.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 da nekdo eh, pravzaprav poje iz svoje duše, da se ga sliši vse povsod. Eh, jaz sicer ne stojim, jaz eh, sedim na tem podijum, oblečena v latvijsko narodno nošo, da vas nagovorim in sicer v okviru tradicije svojega naroda. Prihajam iz naroda, ki smatra pesem za vse, najčudovitejšo dediščino. Več kot dva milijona je narodnih pesmi v Latviji, tako da lahko rečemo, da ima vsak Latvijec svojo edinstveno narodno pesem. Že skoraj da 150 let je največja manifestacija te dediščine eh, um, v okviru festivala plesa in pesmi. Te festivali potekajo v Latviji um, vsakih pet let, 26. festival se bo začel zelo hmalo eh, to nedeljo, tako da vam bo morda še uspelo priti tja. No, predstavljate si, na odprtem uh, odru 16 tisoč. Uh, pevcev, ki pojejo a capela eh, kompozicije, potem je tu še ogromno število eh, plesalcev v nošah na eh, nacionalnem stadionu. Naše petje oziroma naša pevska tradicija eh, združuje vsa področja latvijske kulture in ljudi iz vseh eh, regij, latvijske diaspore eh, iz tujine, kot tudi goste iz vsega sveta. Več kot 40 odstotkov prebivalstva je neposredno vključeno v ohranjene tradicije in 87 odstotkov indirektno. Ta festival Eh, poteka v vseh treh baljskih državah. Gre za edinstveno, za edinstveno vrednoto in eh, to je bilo potrjeno tudi leta 2003, ko je tudi eh, UNESCO potrdil to edinstveno dediščino or, oralne in nematerialne dediščine. V letu kulturne dediščine Eh, ta tradicija, ki jo imamo, eh, spominja na skupne evropske vrednote. To nas vse združuje eh, in to lahko vse opazujemo in najdemo v lokalni deliščini. V koreninah te pevske tradicije lahko vidimo različne vire evropske kulturne tradicije. Lutrova reformacija je imela zelo pomembno vlogo in sicer v uvajanju petja v cerkvah v jeziku ljudi. Eh, bistven prispevek eh, petja eh, je bil tudi v različnih oblikah pesmi, ki so prišle z Moravske. In odločilen element pa je eh, bil eh, v eh, festivalih na devet, v 19. stoletju in sicer v obliki tistih, ki so prišli iz takratne Nemčije in Avstrije. In ta pevska tradicija je izjemno pomembna in to je tudi prispevalo v veliki meri k naši državnosti. Skratka, to je imelo tako političen kot tudi socialni vpliv gre za eh, simbolično in spiritualno izražanje latvijske nacionalnosti, eh, za občutek pripadnosti skupnosti in ta festival je postal eh, zelo mogočen instrument neoboroženega upora še za časa sovjetske okupacije. To je bila tako rekoč pevska revolucija v baltskih državah in eh, Latvija eh, je pravzaprav eh, na ta način vzpostavila tudi svojo neodvisnost, eh, ki jo praznujemo eh, tudi v Litvi in Estoniji. Moč pesmi nas je pravzaprav pripeljala nazaj v evropsko eh, skupnost. Skratka, ni velikih in malih, eh, imamo Eh, samo eh, lastne tradicije in naša moč je to, da pripadamo skupni tradiciji, skupni dediščini, eh, tako v preteklosti in to nas bo prav gotovo povezovalo tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Thank you very much. You are a super minister. Thank you very, very. Hvala, ste super ministrica.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 Eh, program eh, Beneški časovni stroj. Zahvaljujem se tolmačom, ki so sprejeli to, da bodo ta video tudi tolmačili. To speciale Ezio Bosso, ki ringrazio per aver accettato. Hvala vsem, ki bodo naprej vodili prvo okroglo mizo, kulturna dediščina in evropskost. Eh, predsedovala bo Silvija Kosta. Povabili smo Ecija Bosa, velikega eh, umetnika, ki ni le odličen glasbenik, ampak eh, se vedno zna nasmehniti in na ta način zmaga v mnogih bitkah. Najlepše hvala, da ste prišli v Evropski parlament. In sedaj exactly for the family photo. Thank you very much. Torej sedaj uh, se bomo slikali skupaj za skupinsko fotografijo.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 in da so naše meje predstavljale uviro, eh, ki je ne bo mogoče premagati. Torej, imamo informacije, ki jih primerjamo eh, s preteklimi informacij in eh, stvar je podobna gobi. Bolj, ko se približujemo preteklosti, eh, manj informacij imamo, medtem ko jih trenutno imamo veliko. Zelo pomembno pa je imeti eh, informacije iz preteklosti ravno tako dostopne, kot so informacije iz sedanjosti. In zato, da bi lahko zgodovino preoblikovali na področje digitalizacije, sta se dve skupini lotili zelo ambicioznega projekta, ki se imenuje eh, Eh, beneški časovni stroj. To je eh, projekt, katerega namen je digitalizirali približno 80 kilometrov arhirov, arhivov eh, beneške knjižnice. Takrat v, pre, v preteklosti je bila beneška knjižnica ena najbogatejših v Evropi. V Benetki so prvič izumili sledljivost. Znali so zaslediti eh, ljudem eh, denarnim tokom in tako naprej. In tako so postavili ta arhiv. In ta, akti, ta arhiv je neskončen vir za rekonstrukcijo sveta, ki so ga oni zabeležili kar pomeni, da imamo ogromno podatkovno bazo, to podatkovno bazo pa je treba izkoriščati in jo narediti eh, operativno. To je sedaj mogoče z eh, novo tehnologijo, ki omogoča v štirih dimenzijah predstaviti prej omenjene informacije. Ta pristop sicer Eh, lahko povzroči vrtoglavico, ko vidimo, da nam ta stroj dejansko omogoča stopiti v preteklost. Vedeti moramo, da na ta način lahko vidimo st, uh, stvari, ki so uh, postale tako stalne. Že sama ideja časovnega stroja je neverjetna. Torej, ideja, da lahko stopimo v preteklost, to predstavlja res eh, revolucijo na področju tehnologije in revolucijo v smislu družbenega razmišljanja. mais bisogna fare sentire. Now sit down please. Prosim da sedete nazaj na svoja mesta. Sedaj začenjamo s prvim panelom Kulturna dediščina in evropskost. Silvija Kosta bo predsedovala temu panelu, ona je članica uh, Eh, odbora za kulturo Evropskega parlamenta. Silvija, imaš besedo. Eh, hvala lepa, bom nadaljevala v italijanščini z vašim dovoljenjem, zato predlagam, da si vzamete slušalke. Torej, res sem zelo vesela in počaščena, da lahko odprem ta panel. Zahvaljujem se tudi italijanskim uh, tolmačem, ki uh, seveda se navezujem tudi na eh, Milanski forum decembra lani, to je velika pobuda Evropskega parlamenta, kjer smo res podprli Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Najlepše hvala za vse lepe besede eh, prejšnjih govornikov, predsednika Junkra, ministrov in tako dalje. In predvsem se zahvaljujem velikim eh, umetnikom, ki so danes z nami, eh, ki želijo povedati nekaj pomembnega o povezanosti med kulturno dediščino v Evropi, ki je materialna, nematerialna, digitalna in uh, občutkom pripadnosti Evropi. Kot eh, veste, smo uh, se zauzemali za posebno leto namenjeno kulturi, nasplošno govoreč, uh, tudi kulturni dediščini. Rano v tem težkem trenutku evropske zgodovine. In tukaj ne mislim samo za o, političnem projektu Evrope, eh, pri, ho, eh, demokracije, razvoja in svobode, ampak vedno bolj se postavlja pod vprašanje tudi identiteta, um, korenine, skupna prihodnost in skupna usoda ne samo nas, ampak tudi mnogih, ki gledajo v Evropo in prihajajo v Evropo in ne naletijo uh, vedno na solidarnost, ki je temelj naše evropske zgradbe. Postavili smo se vprašanje, zakaj bi imeli to leto kulturne dediščine. Osnovno, preprosto, preprosto vprašanje. Kaj drugega pa bolj povezuje eh, eh, kot pa eh, kultura, glasba, literatura, zgodovina, film? Kaj je tisto, kar je najbolj prepoznavno za Evropo? Prav to, ki daje osnovo za evropeizem, ki bo uh, bolj odprt in bolj zavedajoč se samega sebe. To je uh, naš moto povezani v raznolikosti. Uh, Kot smo že slišali, to je človeško in univerzalno. Seveda smo priča vojnam, tragedijam, ampak istočasno je vsaka generacija enako v to usmerjena in svoboda, enakost in bratstvo. Eh, kaj je bolj eh, svobodno kot pa umetniško ustvarjanje? Kaj je bolj enakovredno kot eh, kulturno sodelovanje, vsem dostopno? Kaj pa je bratstvo bolj kot lepota in harmoničnost? In uh, seveda ni več eh, razlikovanja med uh, raznolikostjo in uh, skupnostjo v Evropi, ki temelji na uh, dostojanstvu človeka, na solidarnosti, na um, tudi umetnosti in znanosti, in kjer se seveda zaščiti uh, ustvarjalna svoboda. Uh, Vizionarji smo bili, kot eh, pričajo mnogi projekti, med zadnji med njimi je Evropski vrh kulturne dediščine v Berlinu. O tem bomo še spregovorili ki, z govorniki, ki so tam sodelovani in seveda tudi Milanski forum. Torej vse to predstavlja neko pot, Eh, skozi to leto eh, kulturne dediščine. Na koncu leta bomo imeli medparlamentarno eh, konferenco, kjer bomo vključili vse evropske parlamente, zato da na koncu pridemo do nekega nasledstva za neko boljšo vključenost. In sedaj lahko začnemo z našim panelom. Ima ali okroglo mizo, imamo uh, pomembne uh, govornike oziroma gostje, ki bodo govorili o kulturni dediščini in evropskosti iz različnih uh, zornih kotov. Z velikim veseljem pozdravljam med nami posebno osebo. Uh, to je naš posebni gost. Mojster Ecio Bosso, Eh, veliki dirigent iz Italije, ki ga vsi poznajo, skladatelj in glasbenik, ki je vodil eh, pomembne eh, mednarodne orkestre, kot je naprimer Londonski simfonični orkester, kot najpomembnejši in je tudi pomembna oseba na dogodku Festa della Musica v Italiji letos. Dragi mojster, tako jim bom dala besedo. V enem intervjuju pred kratkim ste rekli nekaj, kar mi je zelo zanimalo. Rekli ste, glasbenik se rodi pač v Evropi, kajti uh, kulturna identiteta definira Evropo kot uh, kultura. De identitira države. Še enkrat uh, hvala, da ste prišli k nam. Dobrodošli.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 sem klasični glasbenik in obstaja tu nekaj vidi, ki se mi zdi najpomembnejši in najlepši. Vedno iščem povezanost z ljudmi. Spomnim se otroka, štiriletnika, ki se je rodil kot evropejec. In zakaj? To je zelo enostavno. Mi, ki se posvečamo glasbi, že od malega. Ne glede na to, ali smo uh, Nemci, Francozi, uh, eh, Avstrici, uh, eh, poslušamo Brahma, Debisija, Mendelsona, ni meja. Glasba ni le jezik. Glasba je oblika transcendence transcendenca, ki nas vodi čez meje, na ono stran. Če otroku uh, zaigramo Baha in spomnimo se mnogih, ki so um, prihodili ne vem koliko, da so slišali Benedeta Marčela ali Šuberta. Ampak ne zaradi tega, ker so bili uh, eh, Italijani ali Nemci, ampak zaradi tega, ker so igrali nek inštrument, naprimer violino. Ne glede na inštrument, gremo na ono stran in prenašamo svojo identiteto. In dejansko, če imamo to identiteto tukaj, pri roki, Pred kratkim sem vodil italijanski orkester, kjer je prvo violino igral Romunes, prvo uh, violo drug, eh, državljan druge države, ampak kljub temu smo bili orkester. Mi smo človeška bitja, smo glasbeniki in poskušamo uh, uh, in gradim, obstajajo zidovi, ki jih pravzaprav moramo porušiti in se uh, in porabiti identiteto, ki je tukaj pri roki. Igramo v, glo, v Evropi, ki je povezana. Imamo uh, himno radosti. To je pravzaprav neka besedna igra. Mi kot uh, glasbeniki uh, se moramo naučiti več jezikov. Glasba govori naprimer italijansko, pa tudi druge jezike. Obstaja mnogo besednih igr, fronde, glasba oziroma eh, prijateljstvo. In gre za sobivanje, bivanje skupaj. In za to gre arhitekture, zgradbe so tiste, ki ustvarjajo identiteto in Evropo raznikrosti, Evropo viziji. In to postaja temelj. Mendelssohn je to natančno opisoval, kaj je videl za svojimi očmi v, nekem, v neki simfoniji, doživljaje iz Škotske. Čajkovski. ki pravi, moja ljubljena Italija, neskončno ljubljena Italija si zame raj. Pravičujem se, da govorim sedaj o Italiji, ampak govorim pravzaprav o Evropi, ki je tako pomembna. E, obstajajo razlike, ki jih moramo zaščititi v dediščini, ki je arhitekturna, umetniška. E, To je nekaj, kar nam uh, pripada, to je korenina nas evropejcev. Vsaj po mojem mnenju je pa to v prvi vrsti glasba. In ta prehaja vse meje in glasbo razumejo kot evropsko kulturo po vseh, vseh državah sveta. Včasih uh, si prizadevam, da še, še več prizadevamo v to smer. Klaudijo Bado je bil rojen na današnji dan, tudi z njim sem se o tem pogovarjal. Pred 40 leti je ustanovil orkester mladih iz vse Evrope. Od njih se učimo. In pravzaprav smo vsi orkester, Evropa je orkester. In te korenine, o katerih sem govoril, to niso samo um, korenine navzdol, ampak so zelo razvejane v vse smeri in so nam na voljo. Nikoli ne smemo tega pozabiti ravno v tej zgradbi, ki je parlament. Ampak glasba nas uči nekaj, kar je najvažnejše, to pa je poslušati in poslušati se in poslušati drug, drugega. Veliki glasbenik je ni tisti, ki ga igra najglasneje, ampak ki zna poslušati druge in problemi tako postajajo priložnosti. To sem želel povedati. Mm. Credete nella musica, credete nel... Verjemite v glasbo, verjemite v Evropo. Grazie, grazie, penso, grazie. Najlepše hvala, mojster Boso. Mislim, da smo vsi ganjeni samo dve stvari, potem pa dam eh, besedo drugim udeležencem te okrogle mize, samo nekako, da zaokrožim. Bolj pogosto bi morali eh, umetnikom dati priložnost, da govorijo o Evropi, veliko več bi pomembnega slišali. Evropa potrebuje vas, ustvarjalne eh, umetnike, intelektualce, ki morajo spregovoriti na glas v teh težkih trenutkih o tem, kaj Evropa že je in kakšno vizijo za njo imate. In res je, to je parlament, ampak res, kot si rekel, moramo se naučiti poslušati drug drugega. To si nas pravzaprav že naučil. Sedaj bi dala beseda, predsednik nas eh, eh zapušča. Hvala, da si ostal tako dolgo. Naši eh, pomembni gostje pravzaprav predstavljajo pomembne eh, kulturne in akademske vidike v Evropi. Kot prvemu bi dala besedo eh, Hermanu Parcingenu, ki je predsednik Pruste fundacije za kulturno dediščine. Eh, srečala sva se na berlinskem vrhu pred nekaj časa. To je eh, predsednik eh, Evropa Nostra in eh, začeli ste zelo pomembno pobudo v Berlinu, ki je berlinski poziv k ukrepanju. Mnogi smo to že podpisali. Pozivam vas, da podpišete. Jaz na spletu na voljo. Eh, podpisali so to mnogi že evropski eh, ministri in to je pravzaprav poziv, da se ta leto ne konča decembra letos, ampak da to nastane postane motor novih uh, kulturnih politik v Evropi. Dajem vam besedo, izvolite. Yeah, ja, you, Silvia. Hvala, Silvija. Spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, prijatelji, gospe in gospodje, res je, zelo sem vesel za, na tem, kar smo slišali že v prvem delu naše konference. Eh, o tem eh, so govorili ministri oziroma ministrice Nemčije, Grčije, Hrvaške eh, in to kaže, da je ta vrh v Berlinu res nekaj dosegal. Mogoče je to eden najpomembnejših dogodkov, kajti v Berlin smo želeli pritegniti vse eh, ljudi z celega sveta in več kot 1500 ljudi je prišlo, več kot 100 partnerskih institucij, vladne institucije so bile zastopene, civilna družba, nevladne organizacije eh, so prišle in so same organizirale okoli 70 različnih eh, razprav, eh, razstav in drugih dogodkov. V bistvu je vse potekalo v vročici kulturne dedišice. Eh, Eh, in Evropa Nostra je bil so eh, organizator tega, tega dogodka, kako tudi eh, predsednik Fondacije za, nas, za kulturno dediščino. In želeli smo upoštevati vse interese eh, konzervatorjev in drugih. Prav tako pa smo po drugi strani želeli izkoristiti eh, kulturno dediščino kot orožje v narekovajih kaj ti menimo, da kulturna dediščina ima možnost za krepitev evropske integracije in evropske identitete po finančni krizi, po eh, migracijski krizi in tako naprej, postaja jasno, da je gospodarski razvoj nekaj, kar nas uh, zaposluje vsak dan, ampak to ni edina stvar. V času krize pa potrebujemo še nekaj drugega, nekaj, kar nas povezuje in po mojem mestu je to kultura in kulturna dediščina. Kulturna dediščina ima ta potencial, zato je bil ta vrh tako pomemben in zato smo veseli nove agende in pa eh, akcijskega načrta. Na internetu si lahko na hitro pogledate, katere so prioritete te agende, eh, kakšno bo financiranje, kako bodo povezane institucije in pa civilna družba. Kulturna dediščina v Evropi ima več izzivov. Eno od teh izzivov je integracija. Integ ne dvojna integracija, ampak integracija med nami, evropejci po eni strani se moramo bolje povezati mi, po drugi strani so pa tu tisti, ki prihajajo od zunaj. Se pravi, ta dvojna integracija je tako pomembna. In pa izobraževanje. Kulturna dediščina je materializirana zgodovina. Kaj eh, vam povedo eh, spomeniki, crkve in tako naprej? To je problem izobraževanja in eh, poučevanja zgodovine in tako naprej. Zgodovina je posod. Eh, potem je tudi dostopnost preko interneta, preko aktivnih spletnih strani je možen dostop do kulturne dediščine. Ampak izkoristiti moramo tudi dejstvo, da evropejci gledamo na različne dogodke iz zgodovine drugače kot drugi, iz drugih eh, zornih kotov. Eh, In mislim, da je kultura in kulturna dediščina edina prihodnost, ki jo Evropa lahko ima. Najlepša hvala. Hvala, Herman, za te predloge. Dunque, noi siamo un po' in... Res malo eh, časovno zamujamo in zato bi vas res prosila, da se omejite na dve minuti, ker sicer ne bomo uspeli zaključiti. Naj dajem besedo An eh, Direpti, ki je generalna direktorca eh, Arte televizije, ki je tako pomembna za um, Evropo in evropsko kulturo, predvaja v šestih jezikih. In eh, pravzaprav je to neka pripravljalna faza eh, že tri leta eh, pomembnega projekta Kreativna Evropa, kjer sem tudi sama poročevalka. Zanima me torej, kaj boste povedali. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, zelo sem vesela, da sem lahko prisotna na tem pomembnem in simboličnem dogodku. In uh, to je parlament, eh, ki mu je predsedovala tudi Simon Veil. In vesela sem, da so v tej dvorani tudi otroci, da so tu voditelji eh, naših evropskih institucij, kakor tudi veliki evropski umetniki. In lepo je videti uh, njihov uh, način, kako branijo ustvarjanje, s kakšnim prepričanjem. In eh, vesela sem bila tudi, ko sem slišala, da se bodo v prihodnosti zelo povečala finančna sredstva namenjena kulturi. To je zelo spodbudno za kulturo. Prav tako pa je spodbudno to, da se v trenutnih politikah, ki jih vodite, vidi, da eh, upoštevate tudi eh, digitalno, eh, digitalno tehnologijo. In eh, v preteklosti eh, se je razmišljalo drugače, ampak Arte je med tistimi, ki so prepričani, da lahko kultura, zahvaljujoč digitalizaciji, odigra zelo pomembno vlogo in da lahko veliko da Evropi in sodržavljanom. In Arte poskuša pokazati so raznolikost Evrope v svojih programov. 85 eh, odstotkov naših programov je evropskih, ostali eh, programi prihajajo iz preostalega dela sveta in veliko teh programov je eh, proizvedenih skupaj z našimi evropskimi partnerji. Pred dvema tednoma je v poroč, eh, v poročilo bila, um, bil, um, bila omenjena jezikovna ovira. In zelo pomembne so politike v podporo večjezičnosti. In že več let smo s podporo parlamenta začeli izvajati politiko, ki omogoča, da se del našega programa ponudi v več jezikih. In zahvaljujoč eh, digitalizacijo že od konc eh, leta 2015 lahko gledate arte v angliščini, v španskini, v polščini in v italijanščini nekaj dni v teh šestih jezikih lahko torej arte v eh, maternem jeziku doseže 70 odstotkov evropejcev, ampak arte seveda tudi spremlja Evropsko leto kulturne dediščine. In eh, ker nimam veliko časa, bi želela povedati le, da je podpora Evropske unije Evropski strat strategiji Eh, in pa da je tudi finančna podpora parlamenta in komisije izjemno pomembna. In zahvaljujoč te podpori si želimo postati tisti evropski medij, ki bo referenčni medij in bo povezoval ljudi iz Evrope s pomočjo kulture, kar je bilo predvideno tudi v temeljnih pogodbah. Adesso voi capite. Zelo težko je, razumete, kako težko je v parlamentu nam, poslancem, ko imamo eno minuto, minuto in pol ali celo dve minuti, da nekaj povemo. Razumem tudi vašo stisko, res eh, poskušajte biti čim kratki, za nami sta še dve okrogli mizi. Sedaj pa eh, Ricardo eh, Rivero Ortega, rektor Univerze iz Salamanke, pomembne evropskega kulturnega središča Evrope. Kakšna je vloga evropskih eh, univerz, kaj lahko naredijo, da eh, se kultura bolj razširi v novih generacijah? Dajemo besedo. Hvala. Eh, hvala Evropskemu parlamentu za povabilo, eh, kjer smo slišali toliko pomembnih govornikov in slavimo tudi 800 letnico univerze v Salamanki. E, če bi želel dati odgovore na vprašanja, bi moral reči, da je pravzaprav cela Evropa naša kulturna dediščina, vendar pa mislim, da moramo slišati zlasti to, kar nam imajo povedati mladi. E, to veliko bogatstvo Evrope so mladi ljudje, njihovi predlogi in leti izhajajo tudi iz univerz. Eh, to je tako rekoč vrelec mladosti, vendar pa tu ne gre za vprašanje mladih in tehnologije, ampak za vprašanje odnosa. Eh, kultura Evrope je zelo stara, ampak mora ostati mlada. Eh, kultura mora zbujati emocije. Mislim, da smo to čudovito slišali od gospoda Bosa, kaj bi bila kultura brez emocij, brez mladih glasbenikov poezije in tudi brez univerz. Univerze morajo seveda promovirati vrednote, kot so svoboda, demokracija, dostojanstvo človeka. To je dejansko naša naloga in to smo tudi vedno delali. In 800 let Eh, mobilnosti. Eh, sam eh, sem bil študent v okviru programa Erasmusa, bil sem tu v Parizu, v Freiburgu in lahko samo rečem, kaj bi bila Evropa brez intelektualne svobode moških in žensk in brez naših vrednot. Sporočilo Evrope mora spoštovati enakost. Prva docentka pred 500 leti je učila na univerzi v Salamanki. Potrebujemo te vrednote, kajti sicer Evropa ne bi bila to, kar je vedno že bila. Namreč center intelektualnega ustvarjanja v vsem svetu. Eh, hvala, eh, res je tako. In eh, sedaj dajem besedo Konstanc Incel, ki je eh, direktorica eh, Hiše Evropske zgodovine, ki, je postavil, ki jo je postavil Evropski parlament. To je inštitucija kulturne narave, zgodovinske narave, ki oživlja ne le preteklost, ampak tudi vrednote. Zato me zanima vaše mnenje. Um, predsedujoča, Um, rada bi omenila tri točke, ki se navezujejo naše razstave in na novo misijo. Kako eh, je evropska dediščina oblikovana, ali obstaja skupna evropska zgodovinska dediščina, kako muzej lahko prispeva k definiciji dediščine. Torej prva točka. Evropa je kontaktna eh, cona. V primerjavi z drugimi kontinenti je Evropa vedno bila sestavljena iz eh, relativno majhnih političnih entitet, ki so Eh, koeksistirale na zelo majhnem prostoru. In to je bila tudi prilika za mnoge konflikte, pa tudi za sodelovanje med ljudmi različnih lingvističnih, religioznih in etičnih eh, izvorov. Evropska zgodovina eh, je zato okarakterizirana kot nenehna interakcija med različnimi entitetami. In to Eh, kar se eh, nam zdi specifično za neko državo ali pa kulturo, je zelo pogosto eh, produkt vzajemnega soplivanja. In dediščina ima zelo močno transnacionalno dimenzijo, oziroma kot je rekel nek raziskovalcev, tudi če kulturo označimo kot nacionalno ali lokalno, ni v bistvu kulture, ki ne bi bila tudi intelkulturna. Eh, vendar pa in tu prehajam na drugo točko, če definiramo dediščino kot preteklost, eh, ki jo ljudje v sedanjosti želijo ohraniti za prihodnost, se moramo eh, vprašati, ali obstaja neka definicija, ali obstaja nek konsensus, o katerem se vsi v Evropi lahko strinjamo. In naša permanentna razstava nudi tudi predlog glede tega, kaj lahko smatramo za skupno zgodovinsko dediščino. Eh, mnogi bi se strinjali, eh, da grška filozofija, rimsko pravo, krščanstvo, humanizem, prosvetljenstvo in revolucija eh, tvorijo del evropske dediščine. Drugi koncepti, kot so kolonializem, trgovina z sužnji, državni teror in genocid, pa predstavlja nekaj, kar je teže sprejeti in eh, našo dedičino je treba ohranjati v smislu samorefleksije eh, in potem še čisto na kratko o tretji točki kot eh, muzej, kot hiša evropske zgodovine. Ne moremo samo stimulirati refleksije o dedičini, ampak moramo prispevati tudi k evropeizaciji naše dediščine. Kajti gre za um, Eh, eksponate, eh, ki prihajajo eh, iz 37 držav in so postavljeni v kontekst z objekti iz drugih držav, tako da spremejo nov pomen in predstavljajo tudi transnacionalne zgodovinske fenomene. Te razstave omogočajo raznolike interpretacije. Ko smo naprimer skupaj z Bozarju organizirali dogodek na temo leta 1918 so nekateri umetniki spregovorili o družinskih zgodbah, nekateri o nacionalni zgodovini njihovih eh, držav eh, in nekateri o popolnoma evropskih eh, zgodbah. In to je pravzaprav perspektiva tega muzeja. Hvala. But, allora, and now... Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo Paul Dožardenu, ki ga vsi poznajo, ne samo v Bruslju, to je eh, generalni direktor in umetniški direktor Bozara. Najlepše hvala za ogromno delo, za eh, medkulturni dialog, za kulturne eh, politike. In skupaj z takimi organizacijami, kot je vaša in drugimi v Evropi, lahko veliko dosežemo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede na to, da imate eh, maraton, bom mogoče vzel eh, minuto več, kot je predviden. Kot direktor muzeja Bozar vidim vsak dan, kako eh, kultura in družba oscilirata med dvema eh, poloma eh, kreativnosti, med eh, prihodnostjo, preteklostjo in bodočnostjo. In kot je več kolegov že reklo, re, edina rešitev pri tem je trajnost iz več uh, vidikov in ta kulturni miks mora biti ekološki in kulturni. In sam uh, gledam na kulturo iz uh, palače Bozar. In sicer opazujem to stanje že od leta 1928. In funkcija tega muzeja se je razvijala od tedaj na evropski platformi v iskanju umetniške odličnosti in pa dialoga med državljani, umetniki, eh, intelektualci in političnimi eh, odločevalci. Vendar pa ta model dedičine ne more eh, biti uklesan v kamen enkrat za vse, ampak mora biti vključujoč in odprt na vse. In Evropa je eh, iz, izumila eh, ta model evropske kulturne dediščine in jo predstavila bolj ali manj uspešno preostalemu delu sveta. Ampak druge kulture gledajo na dediščino drugače, bolj povezano z lokalno kulturo. To je dediščina, ki je manj eh, sakralizirana, z več eh, zasebnimi kot javnimi eh, pobudami, eh, bolj nematerialna kot materialna. Ali ne bi morala mora razmisliti o svoji kulturni reprezentaciji? Poz, vidimo, da to nove združenja že poskušajo narediti. Videl sem primer zbirke na neki železniški postaji v Berlinu. Raznolikost Evrope je realnost. Dediščina mora biti cenjena, priznana, eh, upravljati jo je treba z baze in ne sme biti centralizirana. Evropa dediščine pomeni biti, biti lok, lokalni in evropejski državljan mora biti v srcu. Prav tako pa ne potrebujemo več decentralizacije upravljanja kulture in ne smemo ustvarjati tak, takih eh, interinstitucionalnih partnerstv, kot jih eh, Evropa sklepa v okviru Erasmus. Ampak povezave med Evropo in preostalih delov sveta je nemogoče razumeti, ne, da bi upoštevali pri tem tudi vprašanje kolonizacije in dekolonizacije. Kaj ti sicer ne bomo, eh, ne bomo mogli na enaki ravni razpravljati o kulturi. Evropska identiteta pomeni kulturo, eh, kulturo za vse. Eh, na podlagi okoljskih, eh, socialnih eh, in drugih temeljev. Turizem je lahko samo, ne more biti edini cilj dedičine. Gre za to, da moramo razbiti, razviti tak evropski urbanizem, ki bo spodbujal javni prostor. Kultura in ekologija se morata srečati. Tu Eh, bi se želel dotakniti nedavnega sestanka v Davosu na Baukultur leta 2018. Eh, moderna arhitektura mora vsebovati tako urbano, eh, urbanizem kot holistični pristop do dediščine. In vsi si želimo te e-, evropske dediščine, tako materialne in nematerialne vendar pa ta mora ponuditi trajnostna in vključujoča orodja državljano za to, da spodbudi participacijo, kritično razmišljanje in pa eh, izraz eh, traj, trajnostnega eh, duha. Kako bolj eh, popustljivi smo bili z vami, upam, da drugi ne bodo sledili vašemu zgledu. In sedaj dajem besedo Johannesu Ebertu, generalnemu sekretarju Gete inštituta in tudi Gete inštitutu se želim zahvaliti za upravljeno delo. Odpiramo v Evropi eh, novo obdobje kot parlament, kot eh, pred. Gospa Mogherini se tudi s tem ukvarja v mednarodnih odnosih, kjer je seveda eh, V, v, v tem okviru eh, bo Geta inštitut zagral veliko vlogo. Um, am Evropskem parlamentu to me je vedno fasciniralo v Evropskem parlamentu, namreč, da vse, kar človek govori, prevajajo v 23 jezikov. In ko sem bil tukaj in ko sem poslušal, eh, kar se je govorilo, sem eh, obračal kanale 23 eh, krat, enkrat hitro, enkrat počasi in dobil sem pravzaprav nek poseben koncert evropskih jezikov. Bil sem zelo navdušen, kako tolmači to fantastično opravljajo. In tako je moja teza večjezičnost je zelo pomembna stvar za nas. In UNESCO definira jezik kot nosilca nematerialne kulturne dediščine in tega ne smemo pozabiti in to smo danes zelo dobro eh, slišali. Hvala tolmačkam in tolmačem. Druga točka, o kateri bi želel spregovoriti in ki je za nas zelo pomembna, gospa Kosta, omenili ste novo Evropsko agendo za kulturo, eh, kjer tudi kulturna dediščina igra pomembno vlogo. Obstajajo različne dimenzije eh, pri kulturi, to, kar nas posebej zanima, je socialna dimenzija kulture kulture in tu pri kulturni dediščini vprašanje, kako kulturna dediščina eh, lahko pomeni neko kristalizacijsko točko eh, za spodbujanje identitete in socialne kohezije v Evropi um, razviti so bili formati, uh, kjer uh, ljudje, uh, se združijo ljudje iz različnih uh, formatov. To počenjamo uh, tudi kot Goethe inštitut v okviru Junika. Um, v Maroku uh, smo um, uh, oblikovali eh, natečaj eh, z mladimi arhitekti, kjer je šlo pravzaprav za nek tek skozi kulturno dediščino, skozi medino, neka popolnoma nova oblika, vprašanje evropske identitete. Tu gre za to, da je treba pripovedovati evropske zgodbe. Imamo spletni projekt in sicer eh, dediščina se imenuje, gre za komade. Um, vsakodnevne uporabe eh, in sicer eh, gre za takrat, ko so naprimer oblikovali kocko sladkorja eh, ali pa naprimer zgradba Würzburg Residenc. Možno je pripovedovati zgodbe in na ta način približati projekte mladim ljudem. In na ta način um, na novo živimo to kulturno dediščino. Imam samo še 20 sekund, še na temo integracije. Uh, Za nas v Nemčiji je izjemno pomembno, saj veste, eh, imamo eh, zelo veliko število beguncev, ki smo jih sprejeli. Eh, Nemčija je po vojni svojo identiteto gradila na kulturi spominjanja na to, kar se je zgodilo v drugi svetovni vojni. In za nas je pomembno, da ta vprašanja predstavimo novi skupini prebivalstva, ki prihaja z neko drugo zgodbo, ki je zrasla za neko drugo zgodovinsko slovensko zgodbo in to je zelo velik izziv za kulturne institucije in to za mene sodi tudi v širši kontekst dediščine, se pravi socialna kohezivnost, identiteta, evropska identiteta in integracija. To so teme, eh, ki so za mene povezane za kulturno dediščino. Hvala. Grazie, Res najlepše hvala. Popolnoma se strinjamo. Uh, dragi Hannes Herbert, glede uh, integracij, uh, dimenzij, socialne dimenzije in tudi teh velikih izzivov, uh, prihajam iz Italije, veste, kako smo bili mnogo krat sam, prepuščeni sami sebi, da sprejemamo migrante, dejansko uh, podpiram ta. Uh, človeški obraz, ki ga Italija pokazala, ne samo ona, tudi um, Eh, Nemčija, ne pa tudi vse druge države. In sedaj dajem eh, besedo Stavrosu Benosu, ki je bil eh, nekoč grški minister za kulturo, prihaja iz um, združenja uh, Diazoma, ki povezuje uh, arheologe in druge kulturnike, kar je zelo pomemben primer sinergije. Dajem vam na voljo dve minute, izvolite. Ja, fermika, dispera. Najlepša hvala. Dober dan. Lep dober dan vsem skupaj iz Grčije v imenu stotine članov moje organizacije Diazo. Gospe in gospodje, pred seboj imam resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015. In Diazova, moja organizacija, je na podlagi te rezolucije pripravila posebno eh, publikacijo, zato ker menimo, da je mejnik za evropske institucije. Ta rezolucija vključuje vso kulturno proizvodno in tradicijo Evrope, eh, njenih institucij in njenih državljanov. To besedilo temelji na zelo pomembnih vrednotah, ki jih je mogoče eh, povzeti le v nekaj besedah. Sinergije. Gospe in gospodje, vsi se moramo angažirati za okolje, za kulturo. In to ne pomeni, da se morajo za to truditi samo eh, organizacije in organi javnega sektorja, ampak eh, vsi državljani ta tekst je tudi osvobajajoč po mojem pomenu, kaj ti govori o kulturni dediščini in o okolju kot o javnem dobrem. To ni državno eh, imetje, to ni državna lastnina, ampak to je lastnina, ki prihaja, os, ki je v lasti vseh državljanov sveta. In to nam pomaga ustvarjati nove kulturne projekte, to nam pomaga izpostaviti svoje kulturne spomenike. Moja organizacija je ravno na tem področju zelo aktivna in s to željo je tudi nastala. Zelo dobro sodelujemo tudi z Ministrstvo za kulturo in tudi z ministrstvo, kateri se zahvaljujem za prisotnost. Gre za zvezo med regionalnimi organi, intelektualci, združeni bankami, zasebnimi institucijami eh, in tudi z nekaterimi eh, drugimi organizacijami, ki sodelujejo pri našem delu. Eh, seboj sem prinesel tudi sadove tega sodelovanja, eh, to je ravno publikacija te resolucije Evropskega parlamenta. Eh, drugi tak pomemben dosežek pa je predstavitev eh, antičnega amfiteatra Espiriosa, kar je bilo zelo pomembno za našo regijo. Za zaključek vas želim opozoriti na naslednje. Ta dan ni samo simboličen. To je dan, ko se moramo vsi zavezati, ko moramo vsi obljubiti, da bomo branili svojo skupno kulturno dediščino in okolje in da bomo ti dve področji vključili tudi v samo središče našega delovanja. Najlepše hvala. Eh, na odboru za kulturo v Evropskem parlamentu se res ukvarjamo z horizontalnostjo kulture, ampak eh, povezanostjo z. Uh, strukturnimi skladi, raziskavami, eh, tu kohezivno, kohezijo, digitalno agendo. Torej, res upam, da eh, bomo skupaj podprli te napore vključno z eh, digitalno dimenzijo. Nimamo več eh, časa, kot smo mislili na začetku, da bi imeli vprašanja in odgovore zaradi tega, ker bodo zamujali druge okrogle mize. Mogoče naredim eh, izjemo in sicer gre za osebo, ki me je že prej prosila za eh, besedo, samo njej, te osebi bom dala besedo, potem bomo pa raje prisluhnili glasbi, te eh, otroci že nekaj časa čakajo na nogah, tudi njih moramo upoštevati, potem pa naslednja okrogla miza. Dala bi eh, besedo gospe iz Društva prihodnost verske dediščine, gospe Lilian Grosswagers, ki me je prosila za besedo še prej, eh, pred to eh, razpravo, torej postavljam vam, da imam eno minuto na voljo. Hvala, gospa Kosta, za to priložnost in za možnost, da se oglasimo. V čast nam je, da smo v Evropskem parlamentu in da lahko tudi predstavimo svoje pobude za Evropsko leto uh, kulture. Prosim vas vse, da sodelujete v tej naši pobudi. To je po, poziv za sodelovanje, za ohranitev kulture in dediščine. In prosimo vse, da v tej pobudi sodelujete vsi, eh, tako da pošljete ali pismo, ali neko pričevanje, ali risbo na naš digitalni portal, ali pa da to date v to našo škatlo. In eh, Pri eh, vhodu boste našli tudi eh, prospekte. Najlepša hvala. Tako bomo pokazali vsem, da eh, sodelujemo skupaj kot eno, smo kot en orkester. Eh, tako kot je tudi že danes bilo rečeno. Hvala lepa. Je, če, eh, Najlepša hvala in seveda obstaja ta eh, čudovita pobuda, ampak naj omenim še nek projekt. 21. september bodo vsi zvonovi v Evropi skupaj zazvonili. To je lep simbol, lišbolno sporočilo. In sedaj končno naši umetniki gledali boste video lahko istočasno, ki na kratko razlaga, kaj pomeni ta Evropa in kanto, Evropa pojme. To je um, združenje, ki vključuje 50 tisoč otrok od 3 do 15 let, ki jih učijo uh, peti v operi. Uh, Ljubiti opero, jo poslušati, to je čudovit primer uh, glasbene dediščine vsako leto um, pripravijo različne uh, dela, predstavijo jih in zaigrajo v različnih uh, teatrih v Rimu, Trbižu, eh, Firencah in tako dalje po, Evro, po Italiji. Ogromen projekt je to in ta pobuda se je začela ravno zaradi ljubezni do uh, opere, pa ne le otrok, ampak tudi odraslih. Uh, ne vem, koliko učiteljev in uh, družinskih članov je vključenih v ta projekt, ne le otroci. Eh, postavitev opere eh, pripravljajo mm, tri eh, ali štiri pre, operne predstave, se potem vrstijo v enem dnevu in vse so popolnoma polne. In to je del evropske mreže, ki se imenuje Evropa opera. Ko z nami je Nuncija Nigro, ki je posvetila temu svoje življenje nemški um, dirigent, ne spomnim se imena, ker ni najpomembneje. In najpomembneje je torej povezati otroke tudi skozi igro eh, z eh, melodramo, eh, kulturne dediščine, tudi podzavestjo in dovolj je opero na novo povežati in eh, ta opera se povezuje tudi z um, ehm, naprimer karaokami, ki se pojejo v operi. Uh, in uh, take posnetke smo pripravili, tako da otroci lahko tudi doma pojejo um, Aido. E, torej, to je povezava kulturne, glasbene dediščine in prenos generacije na generacijo. Hvala. situacije. Just, uh... Najlepše hvala. Samo nekaj bi še dodala. Tukajšnje šole sta dve iz Rime, Delagarot in Šatobjong in šola iz Brusla. Eh, in pa kot ste videli, to je izkušnja, ki je vključujoča, kajti med njimi so tudi otroci, ki so gluhi in ki sodelujejo in se učijo glasbe. To so mm, neizključeni otroci, niso segmentirani, ampak vsi otroci se učijo istega jezika, jezika glasbe. Najlepša hvala, hvala otroci. Hvala. Hvala.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 Najlepša hvala. Hvala za to fantastično AIDO, hvala mladim glasbenikom in dvema mladima um, pevcema, um, dirigentu in vsem ostalim. In s tem glasbenim uh, zaključkom zaključujemo tudi našo okroglo mizo. Naslednja okrogla miza pa je. Eh, jo povodila eh, oziroma moderirala eh, Mircea Diakono, ki je poročevalca za Evropsko leto kulturne dediščine v parlamentu in s tem ji predajam besedo. Prosim vas, da ponovno zasedete svoja mesta. Hvala lepa. Dobar dan in dobrodošli. Glede na to, da smo danes tukaj zato, da govorimo o kulturni dediščini, bi želel najprej reči, da je jezik del dediščine, E, tudi naše eh, jezikovne oziroma kulturne dediščine. Možnost, da lahko slišimo vse eh, jezike svojih eh, narodov in držav, je končni izraz eh, raznolikosti. Govorenje enega jezika predstavlja obliko kulturne dediščine in prva oblika patriotizma, je v tem, da lahko govorim v svojem jeziku. In sedaj mi dovolite, da bom govoril v romunščini. Najlepša hvala. E, zelo očitno je, da je ta konferenca pomembna. Tu imamo zelo dragocene e, goste. In vsi se moramo pokloniti pred tem, kar nam je drago, da je to, pred tem, kar nas opredeljuje, kar nas določa, kar nas predstavlja. Torej, prikloniti se moramo temu, kar imenujemo dediščina. Moramo vedeti, da je Evropsko leto dediščine rezultat solidarnosti vsega odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta in zato se odboru zahvaljujem. Vedeti morate, da smo pri eh, pogajanjih z komisijo in svetom eh, bili vsi prisotni, vsi smo delali kot eh, eden. In ta, ta dogodek eh, je pomemben, saj eh, vključuje vse tri institucije. Eh, to je bilo sicer težko doseči, ampak je na koncu uspelo. Eh, po celi Evropi potekajo dogodki v. Eh, znako evropske kulturne dediščine. In naša naloga je, da naredimo vse v naši moči, da se evropska ideja predstavi in da je ta evropska ideja zgodba brez konca. Najlepša hvala in sedaj začenjamo z razpravo in besedo dajem najprej gospodu Thierryju Marksu, Eh, in prosim ga, da nas očara v teh dveh minutah. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, gospe in gospodove, dragi evropski prijatelji, zelo ganjen sem, kaj ti prihajam iz vzhoda Pariza in to eh, je okolje, ki me ni predestiniralo, da bom lahko govoril v tako pomembni institucijon. In eh, od tam, kjer prihajam, se nismo ravno veliko pogovarjali o kulturni dediščini. Zgodaj sem zapustil šolo in eh, eh, zame je bila poklicna šola možnost emancipacije in tako sem se lahko izučil za slaščečarja. In tako sem prišel tudi v stik z dediščino, z dediščino naših očetov. To je pa tudi neka oporna točka na cesti. In moramo pokazati, da ni eh, resnih konfliktov med tradicijo in inovacijo. Edina stvar, ki je tu pomembna, je transmisija. Tako, to sem si zapomnil od eh, svoje poti in od tega, kako sem sam videl na dediščino, kakšna je gastronomija, ki bo prevladovala v naslednjih eh, letih. Kakšna je evropska gastronomija? Prepričan sem, da moramo ustvariti kolektivno evropske možgane, tako da bomo skupaj delali na tem, kako zbližati obrtnike in univerze. Truditi se moramo, da bomo znanost eh, digitalno povezali, da bomo eh, ugotovili tudi, kakšen Eh, vpliv ima kmetijstvo na okolje in na kulturo. Ampak umetnost mi je tudi pomagala, da sem nadaljeval. Eh, Matilde eh, Lekote, eh, ma, a, ustva, a ustvarila univerzum okoli mojih jedi in tako sem lahko napredoval in tako sem lahko potrdil to idejo, da ni nobenega konflikta med eh, dobrim, lepim in koristnim moč Evrope je v njeni raznolikosti. Njena moč eh, leži v tem, da delamo eh, vsi skupaj, povezano in nikoli eden proti drugemu. Hvala lepa, gospod predsednik. Euh, Hvala lepa. Eh, prosim, naslednja govornica je gospa Matilde Lekote. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, gospe in gospodje komisarji, dragi evropski prijatelji. Želela bi se izredno zahvaliti predsedniku Tajanju, da mi je dal priložnost, da spregovorim o tem, kako pomembno je podpirati našo dediščino, evropsko ustvarjanje in evropske ustvarjalce. Čutim se izredno evropsko, rodila sem se v, v Bruslju, živim v Parizu eh, in eh, v času, eh, ko sem se rodila, smo, so že delovali številni pre, prepričani evropejci, ki so želeli življenje brez diskriminacije, s hamburgerji, s kuskusom. Eh, Eh, in z vsem uh, drugim, poleg francoske kuhinje. Sem evropejka, ker je to v mojih genih, sem pa tudi ustvarjalka, torej evropska ustvarjalka. Glede na to, da sem bolj človek eh, slik kot človek besed, bi na kratko pokazala nekaj, kar kaže moja prepričanja, moje eh, delo in moje izkušnje. Če si lahko pogledamo kratek posnetek. Vedno sem bila fotografinja, sem uh, samouk. Deset let sem delala kot poročevalka za francoske časnike, ukvarjala sem se z različnimi temami, potovala po različnih krajih, In v Franciji so iskali fotografa, ki eh, bi delal na področju gastronomije in to me je takoj zanimalo eh, zaradi tekstur, zaradi podob in to mi je omogočilo, da sem razvila lasten pogled na svet. Za me je eh, korenje kot zemlja, vse, kar se proizvede na zemlji, je del zemlje. Igrati, s temi, igrati se s temi neskončnimi malenkostmi, s temi konkretnimi sestavinami, ki jih uporabljamo uh, vsak dan, je nekaj, kar mi omogoča, da ustvarjam abstraktne podobe. In to mi je omogočilo, da sem kuhinjo odpeljala iz kuhinje. Zame so štele zgodbe v okvirju. Eh, pa tudi gibanje na filmu in vse to eh, je mogoče združiti v podobe, v knjige. Prevzeti je potrebno lastno edinstvenost in jo pokazati na način, ki šteje. leta 2001, ko sem stopila v uh, svet gastronomije, se je v, v Evropi uh, rodil nov trend, uh, molekularna uh, kuhinja. Terry Marks v Franciji, Easton Blumenthal v Združenem kraljestvu in drugi so bili pobudniki tega gibanja. Hkrati pa je takrat na svetu nastala tudi svetovna revolucija fotografije, ki se je rodila v ZDA. Uh, Eh, sledila sem temu napredku, tudi tehničnemu napredku, ki je omogočil tudi demokratizacijo fotografije. Hitrejša eh, izmenjava informacij, slik se je pospešila eh, in po zaslugi Allianz Concez sem organizirala potujočo razstavo, s katero sem obiskala številna mesta v ZDA. Nikoli pa eh, po tistem eh, nisem doživela česlakega, kot se je zgodilo s to razstavo, ki je prikazovala hrano. Gre za temo, ki zadeva vse po vsem svetu in eh, ker nisem imela sredstev, ker nisem imela podpore, ker nisem našla prave organizacije v Evropi, eh, se je ta pot ustavila in mislim, da so novi mediji bistveno spremenili svet ustvarjalcev in 80 odstotkov slik si lahko ogledamo na svojih zaslonih, ki jih imamo vse čas pred seboj. Uh, Ampak nikoli ne bom pozabila teh čustev, ki sem jih čutila, ko sem prvič videla. Eh, določene objekte v naravni svetlobi in te podobe nas lahko popeljajo preko meja in ključno je, da se Evropa združi in omogoča svojim ustvarjalcem, da razstavljajo v Evropi in onkraj meja. Eh, in na tak način bo Evropa lahko polno zaživela. Hvala. Eh, Marion Ackerman, direktor general. Gospod eh, Ackerman, ki je direktor Državnega muzeja v Drezno, je naslednji. Trenutno so demokratične vrednote na dnu, evropske kulturne institucije pa so uh, Eh, izpostavljene številnim masovnim groznam na področju ustvarjalnosti in svobode in se ne opredeljujejo, ne postavljajo pod vprašaj lastnih elitističnih struktur in eh, Potrebno se je vrniti k obrtniškemu ustvarjanju, k fizičnemu stiku z materijali in s tem lahko sprožimo proces celjenja ran in uh, odpravimo razlike v družbi, kajti razlike ne obstajajo samo v abstraktnih sredstvih. Zato je potrebno postati proizvajalci lastne realnosti. Kot smo se naučili iz eh, zgodovine, iz prvih muzejev v 16. stoletju, eh, ki so v Dreznu delovali in eh, zbirali eh, umetniška in druga dela. Eh, danes smo lahko zelo veseli, da je ta dediščina preživela v vzhodnem delu Nemčije, zlasti na Saškem. Imamo ogromno podjetij, ki se s tem ukvarjajo in letno ustvarjajo 294 milijonov evrov. V nekdanji eh, DDR je pomankanje potrošniškega blaga omogočilo preživetje obrtništva in umetnosti. Številni obrtniški poklici pa so danes na Saškem ogroženi zaradi konkurenčnih mednarodnih korporacij in dampiških cen. Naprimer, eh, tehnike eh, tiskanja, ki so bile zelo priljubljene, se danes izgubljajo. Ne smemo izgubiti raznolikosti veščin kaj ti eh, na ta način eh, lahko ustvarjamo perspektive za prihodnost. Naprimer, pri obnovi kraljeve palače v Zdreznu eh, je bilo potrebnih veliko veščin, ki niso ravno uporabne v sedanjem industrijskem svetu. Te so bile oživljene in ustvarile so nova delovna mesta. Muzeji so spomin in aktivirajo znanje, so vir navdiha in namesto, da bi usiljevali spomine, ustvarjamo spomine. Povezava med eh, avantgardnim razmišljanjem in lokalnimi materialnimi veščinami je eh, očitna v Dreznu, ki je žal tudi center desničarskega populizma. Poleg tega, da je bil središče avangarde v začetku 20. stoletja, pa je mesto tudi srce eh, naprednih raziskav, naprimer fotovoltaike. In vse to je potrebno odraziti v naših programih. Najti moramo načine, kako kako eh, združiti potrebe velikih mest in podeželja. Muzeji skupaj z drugimi institucijami lahko gradijo mesta med generacijami, tehnikami, institucijami in ljudmi po vsej Nemčiji in Evropi, ki iščejo identiteto in želijo biti blizu realnosti. Mišljenje, ki eh, je vodi v eh, spoštovanje obrtništva in veščin, Eh, bo eh, vrnilo obrtnikom samo zaupanje. Potrebno jih je podpreti in eh, jih na utipljiv način in na utipljiv način omogočiti preživetje. Najlepša hvala. No, uh, slišali smo magične besede. Uh, imate uh, omejen čas za govor in prosim, da ga spoštujete. Restez avec nous. Nous avons entendu aujourd'hui. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste ostali z nami. Kultura nam omogoča, da ostajamo ljudme, ljudje, da odkrivamo prostor. Uh, in ni potrebno, da ste kakršnega koli prepričanja, da veste, da je potrebno zaščititi našo dediščino, kajti danes bolj kot kadarkoli prej je kulturna in naravna dediščina, premična in nepremična dediščina, materialna in nematerialna dediščina pod napadom, grozi uničenje, eh, malomarnost ali trgovina vseh vrst glede na to, da je kultura tisto, kar nas dela ljudi, tisto, kar nas razlikuje od drugih vrst, sem hvaležna vodstvu Evropskega parlamenta za vso podporo pri zaščiti kulturne dediščine, pri spodbujanju dediščine ter njene raznolikosti in vloge v družbi upam, da vsi razumemo, da ne ščitimo samo objektov, ko ščitimo kulturno dediščino, temveč ščitimo pričevanja o naši preteklosti ter stebre našega razvoja. Evropa to očitno razume, to sem tudi sama izkusila, ko je generalni direktorat za notranje zadeve komisije prvi podprl mednarodno opazovalnico za, za nezakonito trgovanje z blagom, ki je bila ustvari, ustanovljena pred leti. Naš cilj je bil ustvariti sinergije in zagotoviti sodelovanje. Nobena institucija ali država sama se ne more boriti proti eh, tem težavam. Zaščita kulturne dediščine je nekaj, kar moramo početi skupaj in osredotočiti se moramo na trajnostne rešitve. Eh, Ko sem bila na eh, Haitiju in objavljala seznam ogroženih objektov, sem se zavedala, da je boj proti nezakoniti trgovini in zaščita kulture nekaj, kar se zdi eh, kot problem, ki zadeva samo kulturne objekte, nekaj, eh, kar zanima samo posamezne navdušence, vendar pa so se stvari zelo hitro spremenile. V zadnjih nekaj letih je postalo jasno, da je na kocki več kot to. Eh, Eh, masivno uničenje in ropanje eh, grozi eh, številnim spomenikom naše zgodovine po vsem svetu. In preživetje teh objektov je stvar trajnostnega razvoja, stvar preživetja. Zašite kulture je danes povezana tudi z bojem proti terorizmu vsi smo odvisni eden od drugega. Torej, ne glede na to, kakšne razloge in argumente imate za zaščito kulture, je nekaj gotovo. Z zaščitenjem dediščine ščitimo svojo priložnost za lepšo prihodnost doma in v tujini. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa sledi predsednik Kontrodolf Kozvaren, predsednik eh, Združenja Evropskih hiš zgodovine. No, gospod Tajani je že povedal, ampak sam bom povedal še enkrat. Odprl nam je vrata hiše, ki je eh, njegova in ki je tudi naša. Eh, Eh, poznamo se in imamo veliko prijateljev. Želel bi se zahvaliti vsem tistim, ki so prispevali k temu, da je leto 2018 postalo leto kulturne dediščine. E, imam prijatelje v komisiji, ki so opravili odlično delo na generalnem direktoratu za kulturo in druge. Imamo tudi prijatelje med predsedniki vlad in držav, kajti brez njih tega leta ne bi bilo. Oni so tisti, ki so sprejeli to odločitev, ki so se odločili, da bo to leto razglašeno. Zahvalil pa bi se tudi prijateljem, kot je Evropa Nostra in kot je Evropsko zavezništvo kulture ter š, njenim 40. združenjem, kajti eh, združenje, ki ga sam tu zastopam, eh, so kot neke vrste rastline. Imamo Eh, steblo, imamo korenine, imamo pa tudi številne eh, cvetove. Eh, in zgodovina je neke vrsta veriga. Pomembno je, kako močan je vsak člen in hiše zgodovine so včasih odmaknjene od vseh, so zelo različne in poskušajo povrniti eh, določene umetnine in ljudje, ki jih imajo v lasti, so, pogas, so po svoje bogati, po drugi strani pa včasih tudi ne. Eh, kaj torej želim povedati? Evropska kultura je bolj pomembna eh, z vidika dobička za naše politike in za nas kot pa industrija, kot avtomobili. Torej, biti moramo uh, srečni in zagovarjati to, da smo tu in da imamo možnost pregovoriti, kot jo imamo danes. In še zadnje. Želel bi spregovoriti tudi o tistih, o katerih ne govorimo pogosto na političnih odrih. To so ljudje, ki so izven velikih mest, ki so na podeželju, ki se ukvarjajo s pokrajino. Ti ljudje so zelo pomembni in ne želimo eh, ugoditi samo tistim, ki nas obiskujejo, ampak tudi eh, metuljem, čebelam, malim ptičem, kajti naši parki in naši vrtovi so eh, zatočišča za vse te živali. Ko razmišljate o kamnih in skalah, se spomnite tudi na vso to čudovito naravo. Najlepša hvala. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Brači Marmoros, ko artistik direktor. Olivia Brači Marmoros, eh, direktorica Združenja Piccolo Teatra Margo Sergardi. Spoštovani gospod predsednik, eh, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da lahko spregovorim o kulturni dediščini, ki sem jo sprejela od svoje babice eh, Manga Smergardi in kako podpiram projekt, ki je sestavni del novostanovljenega združenja Piccolo Teatro Margi. Otepljiva in neotepljiva dediščina je naša dediščina preteklosti, ki jo imamo danes in ki jo predajamo prihodnjim generacijam. Piccolo Teatro v Sieni je ustvarila Marga Sergardi v Sieno in v palačo Srgardi je prinesla izkušnje, ki jih je zbrala pred drugo svetovno vojno, ko je delovala v Velikatinjano eh, na domočiji izven Siene. Tam je vzpostavila prve predstave. Da bi jih omogočila, je naučila kmečke otroke, kako igrati. Eh, režirala je predstave, čeprav je bila sama mlada deklica. V začetku 50-ih let je preselila svoje dejavnosti v Palaco Srgardi in tam ustvarila ljudsko gledališče Siena. To je postalo polno opremljeno gledališče v plesni dvorani v Sieni. To gledališče je postalo sredstvo za izobraževanje in središče za eh, gledališke produkcije. In vse te dejavnosti so pravzaprav cvetele skoraj pol stoletja. Eh, Danes pa sem sama odločna slediti njenim eh, stopinjam eh, kot eh, sodirektorica novo ustanovljenega združenja. Eden od ciljev našega združenja kot eh, gledališče in kot centr za eh, umetnost je ohraniti in spodbujati otipljivo in neotipljivo dediščino z nadaljnim razvojem tradicionalnih dejavnosti, z vzpostavljanjem eh, Eh, sodelovanja nacionalnih in mednarodnih partnerstv ter z inovativnimi gledališkimi produkcijami. Naj zaključim. Eh, moja vizija se je odražila tudi v besedah dveh eh, akademikov. Profesor Klamers je dejal, da raziskave ugotavljajo, da vsak razvojni proces ima pomembno kulturno komponento. Kultura lahko deluje kot agent oziroma kot gonilo socialnih sprememb, torej je potrebno uh, Eh, umetnost in kulturo spodbujati kot ključna elementa uspeha. UNESCO je pred nedavnim začel spodbujati zamisel ustvarjalnih industrij kot načina razvoja in eh, to pravzaprav tudi mi želimo postati del ustvarjalne industrije v prihodnje bo človeški in ustvarjalni kapital imel največji učinek in umetnost in kultura sta tu nepogrešljivi. Nobenega pristopa ni, ki bi eh, premošal vire, odpravljal razlike in oživljal naše skupne vrednote bolj kot kultura in umetnost. Tisto, kar potrebujemo, je skupno vodstvo, da bomo zahtevali, da umetnost postane nekaj nepogrešljivega, ne nekaj pristranskega. Najlepša hvala. Sedaj pa Marija Tereza Šetino, profesorica na univerzi na v Štrasburu, kjer se ukvarja z antikvitetami. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, imam to čas, da eh, lahko spregovorim v tej dvorani kot predstavnica akademskega okolja, francoskega in evropskega, ki je odnegdaj eh, posvečen raziskavam na področju kulturne dediščine in eh, starin ter antične dediščine. Hkrati pa sem tudi eh, sosekretarka združenja, ki ga redno vzdržujemo in kjer se ukvarjamo z starinami prihodnosti delujemo tudi eh, pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. Želela bi vas opozoriti na politično, gospodarsko in socialno vrednost dediščine, ki nam jo je zapustila eh, antično sredozemlje. Eh, tu je nematerialna dediščina, jezikovno, filozofsko, znanstveno, eh, eh pravno znanje, Hkrati pa je tu tudi materialna dediščina, kot so spomeniki in arheološka dediščina, arheološka najdišča. To je del eh, naše pokrajine, naših mest. In eh, vašemu parlamentu predlagam vzpostavitev kulturnih poti, ki bodo sledila eh, dediščini po sredozemlju ta pot bi povezala kulturno dediščino in mir. Med ob sredozemski obali bi postala ne samo sredstvo socialnega in gospodarskega razvoja, ampak tudi diplomatsko o, orodje. Hvala za vse zanimanje, ki ste ga pokazali za naš predlog in seveda sem tudi v prihodnje pripravljena uh, razpravljati o tej ideji in uh, Eh, tudi sodelovati pri uresničitvi tega projekta. Hvala lepa. Hvala. In za zaključek Sneška Mihajlovič, generalna sekretarka Evrope Nostre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vse je že bilo povedano. Sama bi povedala samo, da sem zelo srečna in ponosna, da se nam vsem sanje uresničujejo, da sedimo v tej dvorani, plenarni dvorani Evropskega parlamenta, sredi Evropskega leta kulturne dediščine in uresničile so se nam sanje. Kako smo prišli do tega? To se je zgodilo, ker smo vsi strastno delali skupaj in v to vložili veliko energije. In to je edini način, kako lahko Evropa naredi korak naprej. Zato naj omenim naslednje. Potrebujemo sinergije, partnerstva in zavezništva po Evropi. In zato uh, je bilo že govora o Evropskem zavezništvu za kulturo 3,3. 3.3, niti sanjali nismo, ko se je to začelo, da bomo leta 2018 zbrani tu in praznovali Evropsko leto kulturne dediščine skupaj z Evropskim parlamentom. Brez Evropskega parlamenta to ne bi bilo mogoče. Upam, da je kdo od. Uh, prvih poslancev še v dvorani, ampak eh, mislim, da bo ta val kulture in dediščine zavel po vseh odborih in skupinah v Evropskem parlamentu, kajti skupaj smo enotni. E, to je e, tudi geslo bolgarskega predsedstva. Zajedno smo jači, če se izražim v srbščini, v svojem jeziku, da ga slišim tu eh, v tej dvorani. E, Ravno kar smo poslušali opero tu v plenarni dvorani, tu je bil mladinski orkester. Naš predsednik Plasido Domingo zelo obžaluje, da danes eh, ne more biti z nami in obljublja, da bo prihodnič tu. In tudi njemu se uresničujejo sanje. To so tiste najpomembnejše novice tudi za časnike danes. V Evropskem parlamentu je bila opera, če bi imeli več glasbe, več harmonije v parlamentu, v evropskih institucijah in z državljani, bi eh, Evropa hitreje napredovala. Slišali ste za berlinski poziv, ki smo ga sprejeli prejšnji teden na berlinskem vrhu. Obstaja, imam eh, kopijo, imam, eh, sem tudi v zelenem jopiču, tako da me lahko brez težav najdete in podpišete to izjavo. In še nekaj v zadnje pol minute. Zdaj je čas za ukrepanje. Eh, spremeniti moramo ton, spremeniti moramo zgodbo, način razmišljanja o prihodnosti Evrope in dejansko lahko proizvedemo veliki pok v Evropi. Govora je bilo o velikem poku, ki se je zgodil pred 2500 leti v Atenah. Lahko se ponovi ne samo v Atenah in Bruslu, ampak v vsakem mestu in vasi v naši Evropi. Naša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 vidi, da je tukaj v parlamentu kar še nekaj drugih pevcev, nekateri pa ne pojejo prav ubrano. In gospod Faraž je eden od tistih, ki pogosto pojejo, vendar jih je grdo poslušati. No, lepo. Slišali smo te razne razprave, ki pomenijo, da je zdaj čas za razpravo, ampak imamo le malo časa, prosim. Nekaj kratkih vprašanj, jasno oblikovani, ker smo podaljšali razpravo po dnevnem redu in ta dan je že tako ali tako dolg. Hvala lepa. Že 15 let delujem v kulturi, v vendar se šele zdaj ukvarjam s sredozemljem in bi se rad pogovoril podrobneje s profesorjem Sketino, zaradi tega, da se s profesorico Sketino, eh, da vidimo, kako bi lahko združili prizadevanja v kulturi in turizmu. In govorili smo o tem, da je pogosto vprašanje strategije, in eh, problematike razvoja in razvojne strategije za kulturo. To je pomembno tudi z vidika naših ekosistemov. Ker če bomo samo brez glavo tekali sem ter tja, ne bomo prišli nikamor. Govorimo o kulturi, o inovativnosti, o tem, da na tem temelji Evropa o tem, da je treba uporabiti nove tehnologije, ki lahko veliko prispevajo v tem kontekstu ekosistemu. Imamo tudi pilotne eh, projekte, ki se trenutno izvajo v sredozemlju in z veseljem bomo sodelovali z vsemi, ki so pripravljeni na sodelovanje z nami. Hvala lepa, bi se morda kdo odzval na to. Izvolite. No, kot prvo lahko rečem, da je kulturni turizem, turizem povezan s kulturo, dejansko eno od pomembnih sredstev, ki bi nam pomagalo tudi, da se bolje zavemo Evrope, sredozemlja, vrednot in vrednosti kulturne dediščine nasplošno. Prav tako naj vas spomnim, da je v mojem predlogu tudi veliko poudarka ne le na samih krajih, ki so vredni ogleda, temveč tudi na poteh, ki nas pripeljejo tja. In mislim, da to vse skupaj poudarja našo skupno zgodovino. Ne vem, ali sem bila dovolj jasna, vendar vsekakor sem pripravljena o tem govoriti tudi več, če koga zanima. Najlepša hvala. Izvolite. Ime mi je Bana Volče in sem tudi vključena v delovanje na področju kulture v Evropskem parlamentu in eh, mislim, da se vsi zavedamo, da imamo na območju Evropske unije res sledove veliko starih kultur in to vse povsod. Dejstvo je, da smo nekateri v času komunizma utrpeli veliko škodo, ker so bila sredstvo, sredstva za vzdrževanje, restauriranje in za splošno ohranjanje kulturne vsega zdaj če ne pogosto zelo omejena. Eh, pri nas eh, je naprimer zelo problematično stanje eh, nacionalne knjižnice, katere kleti so besedno poplavne in tu vidite fotografije starih mostov in v da eh, primer tudi tega samostana v južnem delu Albanije, ki bodo očitno izginili zaradi tega, ker ni sredstev za njihovo vzdrževanje. Najbolj pa je pereče v stanju tale, eh, to je zgodovinski objekt, ki je pripadal nekdanjemu Skenderbegu in eh, to je tudi delo pomembnega italijanskega arhitekta sedaj eh, poteka že tretji teden protest kulturnikov znotraj te stavbe, ker se je vlada odločila, da, eh, se, da bo to stavbo preprosto zrušila, ker nima denarja za njeno vzdrževanje predsedujoči, prekinja govornica, govornica nadaljuje. Želela sem na tem pomembnem kraju upozoriti na to, da se uničujejo pomembni zgodovinski spomeniki. Imam poziv za vas. No, to je bilo dovolj jasno, razumeli smo vaše sporočilo, pravi predsednik in prekinja ponovno govornico. Žal mi je, da vam se sedaj ne moremo odzvati na vaš poziv, bili ste dovolj jasni, hvala lepa. Še eno vprašanje morda. No, če ni nikogar več, najlepša hvala vsem. Uspelo nam je sedaj dohiteti za ostane, ki smo ga imeli in sedaj prosim, da zauzame naše mesto naslednji panel po vrsti po tem dnevnem redu. Thank you.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

Mesdames, Messieurs, bonjour. Dame in gospodje, dober dan, pozdravljeni. Prosim, posedite se, ker bomo nadaljevali z našo čudovito sejo. No, jaz sem Karima Deli in sem predsednica odbora za promet in turizem in sem tudi predsednica odbora in moram reči, da sem prav ganjena, da sem lahko tukaj z vami. To je za me neverjetna sreča. In tale okrogla miza na temo kulturnega turizma, turizma povezanega s kulturo, je za vse nas, za me kot predsednico, pa sploh zelo pomembna. In ker sem prevzela mesto gospoda Tajanja, se počutim še tem bolje. To je morda celo nek znak. No, torej, povedala bi eno besedo. To je zaželeno. Zaželeno je za vsa območja, vsa ozemlja, s tem se ustvarja kohezija in lahko se dogaja v vseh letnih časih, tekom celega leta in dejavnosti so zelo raznolike. Ko govorimo o turizmu, lahko govorimo o gastronomiji, lahko tudi o turizmu, turizmu, ki je povezan tudi z verskimi čustvi. Prav tako pa gre za dejavnost, ki obuja spomine. Spominjamo se območij, ki nam pravijo svoje zgodbe, zgodbe iz preteklosti. To je tudi vprašanje identitete, to so vonjave, lepote, pokrajine. In zato je treba biti bolj spoštljiv, do krajev, ki jih obiskujemo, kajti danes je prišlo do tega, da je elitni turizem, ki je nekoč bil dostopen le nekaterim, postal turizem množic, ki je sicer dostopen skoraj vsem ali vsaj veliko številnejšim kot prej. In s tem razvojem se nadaljuje in te količine, število ljudi, ki bodo potovali, bo vedno večje in zato je treba povečati tudi eh, naše zavedanje o tem, da bo vedno več obiskovalcev, ki bodo prihajali tudi z drugih celin, ki tudi nimajo enakih turističnih navad, če lahko tako rečem, kot pri nas v Evropi. In to pomeni, da je tudi pri njih letni čas drugačen kot pri nas in potujejo ob vseh letnih časih. Včasih Vsi tisti, ki živijo v turistično zanimivih krajih, že soočajo s tem pojavom, ko je sobivanje zelo težko. Gre pa tudi za vprašanje ohranjanja kulturne dediščine. Središča mest se že soočajo s pojavom, ko je turistov preprosto preveč, mestno življenje izgublja svojo identiteto, preveč je eh, nekega marketinga v turizmu, tako imenovanega ekspresnega turizma in vedno več je cenenega turizma, vse skupaj pa potem pomeni tudi poseben izziv. Videti je včasih, kot da bi plesali po žarjavici okrog vulkana. Vse skupaj pa je tudi škodljivo za naše okolje in celotni planet. No, in moje sporočilo v zvezi s tem je, da ima vse kulturo povezan turizem, dobro, lepo prihodnost, vendar le, če bomo ob tem spoštovali našo zgodovino, našo kulturno dediščino. Ravno zaradi tega, ker se je trenutno spremenil v množični turizem. To nam pa omogoča tudi, da bomo vedno bolj ustvarjalni, da bomo imeli nov, eh, eh, mogoče nekoliko bolj življenski, sodoben pristop k organizaciji turizma in lahko tvorno prispevamo k njegovemu razvoju. Vprašati se moramo, kakšna je prihodnost tega turizma. Vidimo tudi, kaj se dogaja z novimi uh, izumi, z novimi storitvami, z Airbnb, z Ibrom in tako naprej. Če se bo vse to dogajalo tekom vsega leta, bo to treba nekako drugače urediti. Ta nova ekonomija, ki pravimo, eh, ekonomija sodelovanja nam včasih postavlja nove probleme. In nekateri menijo, da je elitistični turizem stvar preteklosti, da smo sedaj po Evropi vsi mobilni, vsi se lahko premikamo kamorkoli in Eh, iz tega se lahko zgodi, da bomo imeli iz cele Evrope samo neko prehodno območje, kjer bodo paradirali ljudje z vseh koncev Evrope, še zlasti mladi. Ampak gre tudi za vprašanje dostopnosti. Veliki ziv je, kako omogočiti dostopnost za vse. Turizem jutrišnjega dne je tisti, ki nam bo omogočal, da živimo svojo kreativnostjo, ki nam bo omogočil, da živimo da se ne bomo bali prihodnosti, da se ne bomo stalno govorili, nekoč je bilo bolje. Ne. Jutrišnji turizem bo ravno tisti, ki nam bo omogočil živeti te novosti in pravo veselje mi je, da vam to predstavim ravno tukaj ob tem omizju. Zelo zanimive, izjemne ljudi lahko rečem. Najprej Zelo sem ganjena, oprostite, ker sem lahko tukaj v vaši bližini, ker gospod uh, eh, raduje tukaj. In moram reči, da sem bil zelo ganjena, ko sem videla vaš film koncert. In uh, še vedno sem zelo ganjena. Zdi se mi, da je to kultni film in da je eden najlepši, kar sem jih kdaj videla v življenju. Torej, zame je ravno zato velika čast, da sem lahko tu v vaši bližini. In eh, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tukaj. In pri tem omizju imamo tukaj kolega iz Evropskega parlamenta, Kristjana Elerja, on je tu na moji levi. Vi ste soporočevalec pri Evropskem parlamentu. In sicer priporočili govorijo o koherenci evropske politike v zvezi eh, s kulturo in kreativno industrijo. Tu gre torej tudi za kulturno politiko. Hvala, kolegi, ker ste tukaj. Potem je tu še gospod Morgano. Hvala tudi vam, ker ste tukaj. Tudi vi ste poslanec Evropskega parlamenta in tudi soporočevalec pri tem poročilu, torej sta delala na njem skupaj. To je poročilo, torej naj ponovim še enkrat, o kulturnih in kreativnih industrijah v Evropski uniji. Potem gospod Francisco Milan. Dobrodošli pri tem omizju. Vi ste član druge skupine Razvoj Evrope na področju kulture in turizma. To je torej ena skupina, poslancev, ki se združijo za delo na določenem področju in v tem smislu povabijo potem tudi različne strokovnjake, kar nam pomaga pri boljšem oblikovanju prihodnje zakonodaje. Potem kot eh, sopredsednik te skupine ste tudi član odbora, ker ste aktivni v odboru za promet in turizem. Potem imamo tu še eno poročevalko, gospo Mihajlo Šojdrovo, ki je poročevalka na področju evropske solidarnosti, kako jo opredelimo, kaj to je in vem, da ste temu zelo predani. Potem je tu še, še gospa Samardžić Marković. Kje pa ste? a ni je tu. A tam je torej, torej ste v dvorani, prosim, ostanite. Ali lahko ostanete? Hvala lepa. Hvala, ker ste tu z nami. Potem je tu še Guillaume Kinc. Dobrodošli. Vi ste konzervator kulturne dediščine iz muzeja v Louvru. In eh, nedavno smo videli pomemben prispevek o vas, ker ste pa je povzročili veliko hrupa v Louvru. Jaz sem to videla, upam, da je še kdo. No, potem gospod Harry Fervajen iz Evropske fundacije. Kje ste pa vi? No, prosim, ustanite, da vas vidimo. Hvala, ker ste prišli. Potem je tu Simon Little, ki je predsednik Evropske federacije za interaktivni software. Hvala, ker ste prišli k nam. In potem tu še ne nazadnje Luigi Fusco Girard, ki je predsednik projekta Klik. Hvala tudi vam, ker ste prišli sem. No, potem pa seveda, tu sem še pozabila gospod Dimitrios Patremalis, ki je predsednik muzeja Akropole. Kje pa ste vi? A, tam ste. Dobrodošli. Spoštovani udeleženci te razprave, najprej naj vam predam video sporočilo naše evropske komisarke in sicer gospe Marije Gabriel, video lahko vidite tukaj. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje, hvala lepa za to priložnost, da vam spregovorim v okviru tega dogodka, ki je izrednega pomena tekom letošnjega leta Evropske kulturne dediščine. To je za nas priložnost, da ponovno poudarimo in da podamo jasno sporočilo, da kultura danes ni več zgolj neka možnost. Ravno nasprotno, kultura je na frontni črti obrambe svobodne, odprte demokracije v času, ko se ta vizija sveta postavlja pod vprašanje ne le na mejah Evropske unije, ampak tudi znotraj lete. Kultura živi v naših eh, sodobnih družbah. Po eni strani pomeni poznati kulturo drugih, pomemben dejavnik miru in enotnosti in medsebojnega razumevanja. Po drugi strani je promocija evropske kulture tudi izreden način za krepitev naših vrednot v praksi in za njihovo projekcijo na globalnem eh, nivoju. Kulturna dediščina ima univerzalno vrednost za nas vse, tako posameznike kot skupnosti in družbo. Pomembno je, da jo ohranimo, da jo prenašamo na prihodnje generacije. Lahko jo razumemo kot statično, kot nekaj, kar pripada preteklosti, ampak dejansko se dediščina razvija glede na našo angažiranost kulturna dediščina zauzema različne oblike, eh, otepljive oblike, kot so eh, naši, eh, naša mesta, naše umetnine in tudi nematerialna dediščina, kot so naše navade, tradicije, naša literarna dela, naše izražanje, naše znanje. Digitalna revolucija, katero danes živimo, nam daje neslutene možnosti za to, da kulturo postavimo v srce življenj naših državljanov. Dovolite mi, da na kratko omenim štiri pomembne projekte, ki zagotavljajo napredek na tem področju. Prvo je strategija Digital for Culture. Pripričana sem v pomen digitalizacije za demokratizacijo dostopa do kulture in za izboljšanje njene valorizacije. To je bistvo naše digitalne strategije za kulturo, ki je ena mojih osebnih prioritet v svojstvu komisarke, ki je odgovorna za digitalno družbo in ekonomijo. Strategija temelji na šestih eh, glavnih stebrih. Najprej širitev in demokratizacija dostopa do kulture, kot drugo promocija, komercializacija in valorizacija kulturne dediščine, tretjič produkcija in distribucija digitalne kulture, četrtič valorizacija talentov in sposobnosti oziroma znanj, petič dostop do financiranja in ne nazadnje mednarodno sodelovanje z namenom promocije mehke moči Evropske unije. Za izvedbo vsega tega je vključevanje Evropskega parlamenta ključni element. Druga pobuda, ki jo tu omenjam eh, pred vami, je naša obnovljena in okrepljena angažiranost na področju audiovizualnega eh, sektora. Evropska komisija podpira konkurenčnost audiovizualnega sektora in kulturno raznolikost eh, v medijih v okviru programa Ustvarjalna Evropa. V časih omejenega proračuna še posebej glede na težo eh, brexita, ki je pred nami, sem se odločno angažiral za to, da ohranimo ambiciozen proračun za audiovizualni sektor. Predlagam investicijo 1,2 milijard evrov za obdobje 2020-2027 in s tem komisija po eni strani prepoznava poseben pomen audiovizualnih del, ki predstavljajo ključni kulturni vektor naših sodržavljanov in po drugi strani izkazuje tudi učinkovitost investicij v tem sektorju odličnosti. Tretja pobuda predstavlja križišče digitalnega in dediščina, kar želim z vami tudi izpostaviti v obliki evropskega seznama evropskih del, ki sem ga najavila v Berlinu januarja letos. Namen tega projekta je, da se zagotovi boljša izpostavljenost evropskih del, da se na ta način tudi izboljšena valorizacija. Naša ideja je enostavna. Sestavljajo jo dve fazi. Prva faza pomeni vzpostavitev baze podatkov za strokovnjake, ki bo predstavljala vse značilnosti eh, za distribucijo in eh, predstavljanje filmov. Naše službe delajo za roko v roki za sektorem in želijo začeti s projektom že leta 2019. Druga faza pomeni razširiti dostop do baze podatkov in eh, informacij vključenih v te baze podatkov, da so te lahko koristne za vse naše državljane z ponudbo naprimer seznama zakonitih ponudb na spletu za dan film. Četrta pobuda je tudi zelo pomembna. Gre za platformo Europana, ki omogoča, da na ta način digitalno delimo več kot 51 milijonov Eh, umetniških eh, del, predmetov, eh, knjig, videoposnetkov in zvočnih posnetkov iz več kot 3300 kulturnih ustanov širom Evrope. Poleg konkretnih ukrepov, ki sem jih omenila, bi rada ob tej priložnosti izpostavila tudi dejstvo, da je zaključek pogajanj, ki so v teku v zvezi z avtorskimi pravicami, ključnega pomena za zaščito avtorjev in njihove ustvarjalnosti v digitalnem ekosistemu. Dame in gospodje, format eh, tega sporočila pomeni, da moram biti kratka. Zato naj zaključim s tem, da izpostavim svojo angažiranost za iskanje in podporo razvoja novih eh, digitalnih storitev, ki bodo dostopne čim večjemu številu evropejcev. To predstavlja mojo vizijo digitalnega preoblikovanja oziroma digitalne tranzicije, ki mora služiti vsem državljanom. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam uspešno delo. Merci à notre Hvala lepa komisarki za to sporočilo. In eh, kar takoj začnimo, jaz z vami, gospod Mihajlejano. Vsaj po francosko, po romunsko pa Mihajlejano. zelo melodično ime. Torej, ste režiser, ste tudi pesnik, napisali ste pesniško zbirko, nekaj časa nazaj, ja, ja, zelo dolgo nazaj, 30 let nazaj, z naslovom Val v bolečini morja. Prav tako ste predsednik dolgometražnega umetnostnega evropskega filma in eh, ste tudi častni predsednik nagrade Lux Prize tu v Evropskem parlamentu. Slišali ste sporočilo komisarke, vi kot režiser, kako vi vidite film, kako vi vidite kulturo dan danes, ko skušamo izpostaviti evropske vrednote in uh, vi ste avtor tega čudovitega filma, koncert, kako vi interpretirate našo kulturno dediščino glede na vašo umetnost, glede na vašo, vaš poklic? Hvala lepa. Torej, kot prvo naj dodam, da ja, sem tudi predsednik Združenja LARPLA, ki združuje vse najpomembnejše francoske scenariste in eh, režiserje in eh, tudi v tej, v tem svojstvu sem, sem danes tu, oziroma predvsem v tem svojstvu. Torej, hvala lepa za to uh, priložnost, predvsem hvala vsem poslancem in poslankam, tudi predsedniku Tajanju, ne le za organizacijo današnje konference, ki je izredno pomembna tudi v kontekstu aktualne evropske politike, ki je zelo zaskrbljujoča in upam, da bomo preko kulture, preko izobraževanja uspeli nekoliko zoprstaviti se populizmu in vsem strahovom, ki prežemajo Evropo danes. Predvsem pa hvala tudi parlamentu, saj nikoli ne bom pozabil, da ste nam pomagali, da ste nam eh, tudi pomagali pri tem, da smo nedavno dobili pomembne bitke, kar zadeva odločilno vprašanje avtorskih pravic. Boj še ni zaključen, ampak eh, stvari so se izboljšale glede na preteklo stanje. Hvala tudi za to, da ste uspeli Mm, za direktivo SMA. Kasneje se bom vrnil tudi k vprašanju evropske kulturne raznolikosti. Ne smemo pozabiti tudi zelo težke bitke, ki smo imeli leta 2013, kjer smo bili na robu tega, da izgubimo zakon o kulturni izjemi. To je pomemben zakon, ki zelo varuje evropsko identiteto, evropsko kulturo. In hvala parlamentu, kajti prav parlament je bil tisti, ki je skupaj z njami vodil ta boj, skupaj z vsemi evropskimi ustvarjalci. In eh, od takrat naprej imamo to pomembno prednost, to evropsko izjemo, kajti to je bistvo naše zakonodaje, ki nas ščiti in ki skupaj z nami omogoča ustvarjanje naše kulturne raznolikosti, dediščine jutrišnjega dne. Kakšen je torej izziv Eh, dan danes, poleg izzivov, ki sem jih že omenil. No, izziv je vedno raznolikost. In kaj je raznolikost? Ne le raznolikost kulture. Raznolikost eh, je vedno raznolikost mnen, raznolikost razmišljanja. Ali je Evropa, kot je vedno bila, sposobna varovati množstvo razmišljanj, ki ustvarjajo demokracijo v prvi vrsti in ravnovesje v drugi vrsti. Danes imamo določene parametre, ki zastavljajo določena vprašanja. Konec koncev je tu tudi digitalni svet, ki je za nas res čudovito orodje, ki omogoča izredno dostopnost del, ampak po eni strani je kontekst političen, o katerem sem že govoril, in po drugi strani je kontekst takšen, da v tem digitalnem svetu imamo dnevno opravka tudi z digitalnimi velikani. In uh, avtorske pravice, ko jih je Bomarše in Voltaire izumil, služijo temu, da se misel osvobodi izpod eh, primeža oblastnikov. Oblastniki so bili zelo močni v preteklosti, to so bili regionalni, nacionalni oblastniki. Danes pa imamo tisočkrat eh, močnejše oblastnike, če hočete, na globalni ravni. In zato bi bilo zelo nevarno, če ne bi ščitili, varovali avtorskih pravic, eh, pravic nagrajevanja, plačevanja umetnikov, ki morajo imeti možnost drugačnega razmišljanja od oblastnikov. In ko danes vidimo razno razne skupine, ki se pojavljajo na področju digitalne, eh, tehnologiji Netflix, Disney, Fox, eh, Kitajci, ki prihajajo eh, in s pomočjo algoritmov bojo skušali ustvarjalcem usiliti to, kar trg v narekovajih od njih zahteva. Obstaja torej velika nevarnost za raznolikost in zato se mi zdi tako pomembno, da ohranjamo ta pojem, ki je tako zelo evropski in ravno s tem orožjem bomo dobili audiovizualno bitko, ki, opominjam, predstavlja tudi zelo pomembno izobraževalno bitko. Naši mladi danes so zelo izpostavljeni audiovizualnemu eh, mediju. Eh, sam imam eh, izredno rad tudi literaturo, slikarstvo, glasbo in tudi druge vidike kulture, ampak ravno audiovizualni sektor je najbolj Eh, izpostavljen mladim in ta mora biti tisti, ki ohranja demokracijo, ravnovesje, eh, ljubezen do drugega in ne obratno. In vprašanje zdaj je, kako, kako žeti koristi od digitalnega. Eh, seveda vse to izhaja iz zakonodaje. Zakonodaja od nas včasih plaši, ker se nam zdi, da nam omejuje svoboda, ampak dejstvo je, da ne dobro premišljena zakonodaja, dobro spisana zakonodaja lahko pomeni pomembno ravnovesje, kjer eh, dobijo vsi. Na kakšen način dobijo? Vemo, da eh, velikani, digitalni velikani potrebujejo trg, potrebujejo denar, potrebujejo gledalce in mi nikakor nismo proti temu, da pridejo na naš trg, da eh, uporabijo to kultivirano publiko, ki smo jo kultivirali stoletja ampak eh, dejstvo je, da to mora biti nekakšna izmenjava. Ja, dobite dostop do tega trga, ampak pod pogojem, da prispevate k ustvarjanju današnje dediščine, predvsem jutrišnje dediščine. Ne morete priti zgolj kot plenilec, eh, temveč lahko pridete kot sodelavec. Tu imamo, naprimer, direktivo SMA, ki predstavlja pomemben korak naprej. Eh, gre za 30 odstotkov evropskih del, ki jih mora v svojem naboru imeti vsaka eh, radiodifuzijska hiša. Eh, prav tako veste, da lahko tudi določimo odstotek investicij v financiranje del, zato da na ta način pomagamo ustvarjalcem v vseh eh, državah Evropske unije. No, Jean-Michel Jarre je prej že dejal, da moramo biti zelo, zelo previdni, kar zadeva prenos vrednot. Vidimo danes, da prihaja do nekakšne veletrgovcev s kulturo. Imamo eh, te digitalne velikane, ki pravijo, pridite k meni, pri nas je kultura cenejša, ampak eh, po 30 letih smo videli, kaj pomenijo veletrgovci. 30 let smo potrebovali, da razumemo, da je eh, vedno cenejše blago tisto, kar ubija kmete, kar ubija zemljo, kar ubija uh, pridelke, kar ubija zdrave ljudi. 30 let smo potrebovali, da smo dojeli, da bio pridelki niso tako zelo slabi. In upam, da ne bomo potrebovali 30 let, ko bo kultura uničena, ko bodo ustvarjalci uničeni, ko eh, bo vse to uničeno, da bomo takrat šele našli pravo ravnovesje med eh, veletrgovci in biokulturo, na rekovajih. Tako da pazimo na to, da bo vrednost vedno na strani vsebine. In eh, mislim, da bo na ravni zakonodaje potrebno poiskati način, kako poskrbeti za to, da dela eh, ne bodo eh, žrtve cenenega in da ne bodo tisti, ki bodo služili le velike blagovne znamke. Izpostavljam tudi še en pojav, ki pomeni, da kultura utegne postati nedostopna za vse, še posebej za tiste, ki imajo manj sredstev. Obstaja tveganje, da v prihodnosti godarje najdete le pri Netflixu, Orson Welles pri Amazonu, Trifoja le pri ne vem komu že. In eh, mlada oseba, ki nima sredstev, ki ne more imeti vseh teh naročnin, potem nima dostopa do najširšega nabora kulturnih vsebin. Tako da tudi tu mislim, da je treba razmisliti o takšnem zakonodajnem okviru, ki bo preprečil, da se dela za večno, eh, pusti v rokah enega samega ponudnika. Ne bi bil rad predolg, vem, da zamujamo. Zahvaljujem se komisarki Mariji Gabriel za to pobudo. Veliko sodelujemo na tem področju. Naši kolegi, kinematografski delavci iz družnja ARP, si prizadevajo za to, da bo evropska kinematografija še naprej najpomembnejša, najzanimivejša na svetu. Uh, vidimo zdaj, ko poteka uh, svetovno prvenstvo v nogometu, da se znamo braniti in napadati pa ne znamo. In američani so mirni, ker mi nikoli z našo kulturo ne pridemo k njim. In eh, s tem čudežem, ki ga predstavlja internet, ki ga predstavlja nova tehnologija, mislim, da lahko poskrbimo za to, da bodo vsa Eh, evropska dela na voljo širom sveta, kajti imamo številne genije v Evropi, ne le genije, smo tudi zelo raznoliki in mi, evropejci, smo edini, ki imamo pravico do južnoameriških, azijskih, afriških in določenih ameriških eh, del, ki jih ne izkoriščamo dovolj. Tako da ja, treba je vzpostaviti uh, iskalnik, vzpostaviti globalni sistem videa na zahtevo, kjer lahko uh, eh, ponujemo vsebine tam, kjer se ne prodajo. Imamo številne filme, ki zmagujejo po festivalih, imamo občutek, da so na voljo po vsem svetu, ampak dejstvo je, da so na voljo le v kakšnih 40 državah in škoda bi bilo, da jih ne bi dali na voljo vsem državam sveta in predvsem, da poskušamo nekoliko spodbosti tudi naše ameriške kolege, ki nam pošiljajo vse svoje filme. Smo vsekako na tem nadušeni, nekateri ti filmi so resnična uh, umetniška dela, res vrhunska dela, ampak dejstvo je, da moramo tudi mi biti sposobni tehnološko v svet pošiljati naša dela. Hvala lepa. Merci beaucoup pour, euh, pour vos propos. Alors, vos... Hvala lepa. Ja, to, kar pravite, je vsekakor zelo pomembno. In eh, bistvo je to, kar ste omenili, recipročnost. Tudi to je svet, v katerem se razvijamo. Ni eh, govora le o najmočnejših in najšipkejših, ampak eh, to je tudi pomemben pojem avtorskih pravic. To pomeni, da na ta način umetniki lahko živijo in preživijo. In brezplačnost umetniških del je pač nemogoča. Ja, brezplačnost pomeni, da umetnike dejansko zapremo in pla, odplačna umetniška dela pomenijo osvoboditev umetnikov in to je prava demokracija. Prej ste govorili o dostopnosti za čim večje število uh, gledalcev, uporabnikov. To je poanta vašega dela, torej dostopnost. In včasih na evropski ravni vidimo, da na ta način naši državljani postanejo pravi državljani, da razvijajo tudi državljansko zavest, tudi preko umetniških del. Tako da še enkrat eh, hvala lepa. Gre za zelo eh, močne besede tu v Evropskem parlamentu. Ja, tudi jaz se vam zahvaljujem in ko ravno govorimo o turizmu, tudi naj spomnim, da je kultura eno najlepših potovanj eh, v življenju. In potovati preko Eh, subjektivnega doživljanja drugih, to je najlepše potovanje in da imamo to možnost preko kulture potovati v imaginari in subjektivnost drugih. Vsekakor pa menim, da lahko vsekakor namenimo tem besedam aplavz, kajti mislim, da so, je konec koncev tudi to parlament, da varujemo in ščitimo vse te vrednote, brez katerih, kot pravite, eh, ne moremo eh, naprej. Vsega, kar hvala lepa za vaš nagovor in takoj besedo predajam gospodu Ellerju. On passe à vous, monsieur Heller, notamment vous êtes. Zdaj ste na vrsti vi, gospod Heller, ste soporočevalec v Evropskem parlamentu za politiko koherentne Evrope za kulturne in ustvarjalne eh, sektorje. Kar izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Najprej hvala, da ste ostali tu. In eh, cena bo verjetno ta, da boste nekoliko bliže političnim točkam razprave. Prosili so me, da bi skupaj s kolegico z odbora za kulturo spregovorila o komercialni razsežnosti tega sektorja. In najprej bi želel, da stvari ne razumete narobe parlament je pokazal, da zelo cenimo in imamo čustveno predanost eh, kulturi, tega morda ne eh, vidite, če niste tu in eh, da res cenimo to, kar počnete, da cenimo nekomercialno plat ustvarjanja in to je izredno pomembno, vendar pa mislim, da ni kontradiktorno, če tu vidimo tudi kvalitete komercialno razsežnost, kulturna dediščina je del širše, širše ustvarjalne panoge v Evropi. To je panoga, ki zaposluje dva in polkrat več ljudi kot avtomobilska industrija ali farmacevtska industrija. In prav je, da ste ponosni na to. Nobene, eh, nobene kontroverznosti ni, če govorimo o kulturi in eh, komercialni razsežnosti. Eh, Če danes v Googlu poiščete članek o, iz finančnega Timesa, ki eh, je bil danes objavljen, morate vedeti, da je Google eh, namenil milijone za lobiranje v Bruslju proti avtorskim pravicam in tu takoj vidite eh, komercialno razsežnost, ki jo Google seveda zelo dobro razume, zelo pogosto pa je ne razumejo politike v Evropi. In eh, to je žalostno. E, žalostno je, da obstaja neka povezava med e, slepimi lobisti in platformami in to je ovira, to je nevarnost. In kot ste prav povedali, bi to lahko čez 30 let prineslo konec kulturne raznolikosti v Evropi, kajti snemanje filmov je um, komercialen posel, ampak je tudi kulturna dejavnost in to se združuje. Zato moramo razumeti zelo pomemben prispevek kulturne dediščine, ki je gonilo lokalnega gospodarstva, služi za navdih e, za kulturni in ustvarjalni sektor. In vse to pripelje nazaj do vprašanja kohezije v Evropi. Gre za zelo večplastno problematiko. Uh, ampak ne smemo pozabiti na komercialno razsežnost in razlog, zakaj je parlament in tudi odbor za kulturo, ki ponovadi eh, niso ravno eh, komercialno. Eh, Usmerjeni, ampak prvič smo pozvali komisijo naj pripravi koherentno strategijo za kulturo in ustvarjalne panoge. Eh, To je dobro in smo na ključni točki politične razprave v Bruslju in zagotoviti moramo, da bomo financirali oblak za kulturno dediščino v Evropi iz novega programa za raziskave. Želimo okrepiti program Ustvarjalna Evropa onkraj zgolj subvencioniranja filmov in mislim, da se ta razsežnost ne razume najbolje. To je področje, ki zaposluje največ mladih v Evropi. To niso druge panoge, ampak statistično dokazano je to sektor, ki zaposluje največ mladih. In eh, to, ta številka je večja od vseh drugih eh, sektorjev. Eh, ko govorimo o reindustrializaciji, se oziramo proti eh, jeklo in podobno, ampak če združimo digitalno uh, industrijo s kulturo in ustvarjalnostjo, uh, Eh, je to ogromen vir za Evropo. Morda to velja za neko uh, luksuzno blago, ampak uh, eh, pogledajte uh, neko žensko turbico, ki je izdelana na, na, na severu Italije ali v Franciji. Zakaj je to ikoničen predmet v, uh, ki, na kitajskem in, Evrop, in na japonskem? Ker je to stvar evropske kulture, da je proizvedena na tak način, kot je in to prepoznavajo in to moramo upoštevati in prenašati, kajti eh, sicer na takih srečanjih govorimo samo o moralni superiornosti žrtve, prodali bomo dušo Google, eh, ne govorimo o evropskih programih raziskav in to želimo in moramo spremeniti. Pripravljeni smo to spremeniti in Uh, videli boste, financirali bomo oblak za, kult, za kulturno dediščino, spostavili bomo povezavo med raziskavami in kulturo in to uh, bomo vključili tudi v kohezijske sklade in to je tisto, kar je bistveno. Včasih smo razmišljali po predalčkih, zdaj pa eh, premikamo meje, ker vidimo potencial, vidimo pa tudi grožnje. Eh, In zelo me eh, veseli, da se ustvarjalci danes borite za to, kajti ne smemo pocenjevati, v kolikšni meri bodo Google in platforme vse to nekako posrkali, eh, kakšni eh, ekonomski učinki so na kocki in tudi kakšen je potencialni učinek za ustvarjalnost in raznolikost v Evropi. Najlepša hvala hvala lepa, hvala kolegi. Zdaj bom eh, malo, malce stroga, imamo precejšno zamudo, tako da imate vsi dve minuti za svoje prispevke. Imam tudi gumb, s katerim vam uh, ugasnem mikrofon. Eh, naslednji pa je gospod Morgano za dve minuti. Predsednik, gentili kolegi, ilustri ospiti. Eh, Hvala, predsedujoča, kolegice in kolegi. Veliko dobrega je bilo povedenega glede, eh, zakaj je ključno podpirati in eh, valorizirati evropsko kulturno dediščino. Eh, kulturna in stvarna industrija je le izraz tega. Torej, ponavljam, podpirati, promovirati kulturo, kajti na ta način Evropa podpira svojo specifiko, svojo identiteto. Zato je pomembno evropsko kulturno dediščino podpirati in valorizirati. Kaj ti to je ključnega pomena eh, za ustvarjanje ustvarjalnosti, eh, sposobnosti zbujanja emocij, ustvarjanja lepega. A to je tista prava moč, prava sila kulturne in ustvarjalne industrije v Evropi. In eh, to je torej tisto stičišče med umetnostjo, kulturo, ekonomijo in tehnologijo. Ne slučajno in to je že bilo povedano. Vse to kaže pomembno dodano in dvojno vrednost kaj se to zahteva od nas. To pomeni, da mora Evropa zauzeti dosledno in resnično kulturno strategijo na dolgi rok in ugotoviti, kakšni so trenutni veljavni pogoji, tudi kar zdaj v dostop do sredstev in predvsem, kot je že bilo izpostavljeno, eh, kako premostiti vrednostno vrzel. Pomembno je boriti se proti piratstvu, proti piratstvu, Eh, ponaredkom in Evropska unija mora imeti sodobno zakonodajo, kar zadeva avtorske pravice. Priložnost je tu, tudi zato, ker imamo nov večletni finančni okvir 2020-2027. Imamo tudi specifične programe od ustvarjalne Evrope do novega programa Horizon Europe, ki je ravno kar začel z svojim zakonodajnim življenjem. Tako da pred nami je vrsta priložnosti, ki jih eh, lahko uveljavimo. Veliko zahtevamo od kulture, veliko eh, povdarka dajemo kulturni dediščini, naprimer interni program z področja vključujoče in varne družbe, eh, vključuje tudi deveti okvirni program ehm, komisije. In tu mislim, da moramo dati na voljo ustrezna sredstva. To pravim tudi zato, ker moramo znati tudi spodbujati nove izrazne oblike, nove tehnike. Kaj je pomembno tudi, da ustvarjamo novo rediščino, ne le ohranjamo. Govorim o uh, holografiji, o tako imenovani okrepljeni ali povečeni realnosti in podobno. Potrebujemo torej Evropo, ki bo bolj izobražena, bolj ustvarjalna. Upam in mislim, da se vsi strinjamo, da smo na začetku novega radikalnega pristopa, eh, ki utegne postati odločilnega pomena za našo prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Vključujoča Evropa, ustvarjalna Evropa v duhu časa, to so lepe besede. Ampak ni dovolj, da o tem govorimo, to moramo tudi storiti. Zdaj pa gospod Francisco Milan Mon, dve minuti imate. Najlepša hvala. Kot je bilo rečeno, ima Evropa ogromen kulturni in umetniški potencial. Priča smo dinamičnemu razvoju, načinu razmišljanja tekom Eh, stoletji, tehnologija se spreminja in če pogledamo, kaj vse se je zgodilo od grško-rimskih časov preko krščanstva do danes, eh, vidimo raznolikost umetniških stilov, raznolikost eh, načinov razmišljanja in ne vem, če je bila še kakšna druga civilizacija tako dinamična kot evropska evropski slogi so se razvijali tudi izven Evrope. Eh, toliko eh, UNESCO-vih spomenikov imamo v Evropi, imamo zelo bogato dediščino, ki jo lahko obravnavamo na različne načine. Po eni strani je to prednost za turizem. Eh, vir za turizem, zlasti na jugu Evrope in tu je pomembna predvsem dediščina na podeželju. V tem kontekstu je naprimer obnova gradu ali nekega samostana lahko vir eh, razvoja, Potrebne so številne veščine, obrtniška znanja, tudi digitalizacija ima ogromen potencial za izkoriščanje naše dediščine. E, ob tem kontekstu naj omenim Evropejano. Hkrati pa ima kulturna dediščina tudi ogromen potencial, ko gre za spodbujanje in uh, oblikovanje evropske identitete. Uh, To je vsekako relevantno v času populizma, ki poskuša ljudi razdrobiti in mislim, da je to vredno izpostaviti. Evropske institucije morajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da prispevajo k ohranitvi kulturne dediščine. Ne gre samo za regije, lokalne oblasti, civilno družbo, ki eh, mora pri tem sodelovati. Tudi evropske institucije se morajo. Eh, vključiti in potrebno je zagotoviti tudi specifično financiranje strani Evropskih institucij za kulturno dediščino. S tem bi res zagotovili, da bo kulturna dediščina postala še bolj prepoznavna. Najlepša hvala. Hvala lepa. E, mislim, da ste res izpostavili zgodovinski turizem, ki je pomemben. Gospa Tapardel je naslednja. Najlepša hvala, hvala gospa predsedajoča. No, moram priznati, da prvič govorim z odra v plenarni zasedni in prvič v tem kontekstu eh, imam priložnost govoriti romunsko in zato bi izpostavila dve sporočili. Hvala vsem kolegom, ki so govorili o turizmu in o moči evropske dediščine. E, imamo e, številne e, poslance iz številnih držav, ki že leta počnemo vse, kar je mogoče, da bi spodbujali razvoj kulturnega turizma. Je pa to povezano z roko v roki tudi z razvojem kulturne dediščine, kajti kulturni turizem ne more obstajati, če ne bomo ohranjali dediščine, ki jo imamo po vseh državah. Po zaslugi projektov, ki jih financiramo in spodbujamo, pa nam je uspelo tudi v večji meri pritegniti pozornost držav članic in eh, njihovih voditeljev. Eh, na dejstvo, da potrebujemo skupno strategijo. Ta strategija pa mora biti pospremljena tudi z dostnimi sredstvi, sicer bo ta dediščina, ki je tako raznolika, tako bogata in tako pomembna za našo identiteto, izginila. Vemo, da je dediščina nepogrešljiva za naše gospodarstvo obstajajo turistična območja, ki so pravzaprav nasičena in eh, tudi zato imamo rešitev. Eh, Evropa ima ogromen potencial na tem področju in eh, ne samo v Benetkah, Parizu, Barceloni. Naša naloga je, da spodbudimo evropske in druge turiste, da Eh, obiščajo tudi druga območja, ki so vsekakor zanimiva z vidika kulturne dediščine. Eh, in še nekaj, kar bi izpostavila. Turizem in dediščina sta predmet subsidijarnosti, o njih odločajo države članice, vendar pa eh, mislim, da ta turizem in dediščina manj prispevata k Evropi, kot bi lahko. Zato je naša naloga, da organiziramo dogodke, kakršen je današnji, in da zagotovimo enotno strategijo in enotno financiranje za evropsko dediščino. In ne dvomim, da nam bo uspelo, glede na to, da so z nami eh, kolegi iz odbora za kulturo, tudi predsednica odbora za turizem. Eh, in, eh, S tem bom zaključila, ker sem že presegla svoj čas za govor. Najlepša hvala, gospa Tarpenel, nas je opomnila, da ni dovolj, da turizem in dediščina ostane ta eh, v rokah držav članic, da temveč potrebujemo pravo evropsko politiko. Sedaj pa dajem besedo gospe Šojdrovi, imate dve minuti. Najlepša hvala, Eh, predsedujoča, kolegi in kolegice, dragi gostje. Eh, zelo cenim, da ste ostali v dvorani in da si lahko izmenjamo izkušnje. Zelo me, sem počaščena, da sem članica odbora za kulturo, ki je dal pobudo za Evropsko leto kulturne dediščine. Sem poročevalka za novi program eh, Evropskih solidarnostnih enot za obdobje po letu 2020 in tudi projekti prostovoljskega dela na področju kulture so pomemben del programa. Pritegnejo lahko mlade k kulturi v vseh njenih oblikah. Ključno je, da okrepimo tudi sodelovanje v mednarodnih projektih. E, evropske enote za solidarnost krepijo tako prostovoljno delo kot zaposlovanje. Eh, novi program bo nasledil Evropsko prostovoljsko službo in imamo zelo visoka pričakovanja glede eh, uspeha v prihodnje. Seveda, eh, ti programi omogočajo mladim, da odkrivajo nove dele Evrope, da odkrivajo nove priložnosti in da so dejavni člani evropske družbe. Zato pozivam poenostavitvi upravljanja programa, kajti ključno je, da ta postane bolj dostopen in bolj razumljiv. Zelo me veseli, da je pojem Evropskega leta kulturne dediščine osredotočen na mlade. E, prepričana sem, da bodo prinesli nov zagon naši stari celini. In zato naj e, vas opomnim na besede papeža Janeza Pavla drugega, ki jih je izrekel po pa, takoj po padcu eh, železne zavete. Evropa je prisiljena ponovno definirati svojo identiteto onkraj političnih sistemov in vojaških zavezništv, ponovno odkriva samo sebe kot celina kulture, kot eh, država, ki jo napaja 2000 eh, let krčanstva. Gospe in gospodje, so danes se zdi, da so take globoke misli še kako aktualne. E, in obstaja upanje, da oživimo Evropo, da bo lepota res rešila svet, kot si je nekoč želel Dostojevski. Lepota nas lahko ponovno združi v naši kulturni eh, raznolikosti in kulturnem bogatstvu. Tekom letošnjega leta kulturne dediščine potekajo številne kulturne dejavnosti. Naj omenim in naj vas tudi povabim na velik dogodek, ki bo potekal septembra 2018 eh, na Češkem v moji državi. Šlo bo za razstavo z naslovom eh, Leta kaosa, potekala pa bo na češkem, slovaškem, polskem in mačarskem. Gre za srednjeevropski projekt, ki ga bo pospremila tudi mednarodna konferenca, ki bo govorila o sodobnih evropskih državljanih. In upam, da bomo s tem projektom pomagali ne samo mladim, ampak Evropi v celoti, da se bo ponovno odkrila kot celina kulture, kot si je tu želel papež Janez Pavel II. Za konec, kolegi in kolegice, pa dovolite, da se odzovem pozivu Žan-Mišela Žara in kolega Mihajlanoja, kaj ti prosila sta nas naj zaščitimo pravice avtorjev. Mislim, da je avtorje potrebno podpreti, kajti eh, pravice pisateljev, umetnikov, novinarjev eh, si zaslužijo našo zaščito. Seveda, kot eh, vedno je potrebno pri oblikovanju zakonodaje najti ravnovesje med svobodo na spletu, med svobodo izražanja in med pravicami eh, avtorjev. Ampak eh, naša naloga je, da najdemo pravo ravnovesje med vsemi interesi in upam, da nam bo to uspelo. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo. Naslednji je gospod Guillaume Kinz, ki je uh, konzervator dediščine v muzeju Louvre. Dobrodošli v srcu Evrope, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Danes eh, sem tu v dveh funkcijah. Poklicno kot konzervator v muzeju v Luru in tudi osebno uh, kaj ti eh, Moja družina ima eh, grad Château de Lompierre, ki ga želimo preoblikovati v laboratorij dediščine. Eh, in zato pravzaprav sem dejaven tako zelo lokalno kot zelo mednarodno in imam veliko opravka z dediščino. V prejšnjem eh, krugu je bilo govora o ohranitvi, ampak eh, mislim, da to, kar želim povedati, nima opravka samo z ohranjanjem dediščine. Eh, eh Kaj ti ohranjanje dediščine nikoli ni eh, izolirano in potrebno je eh, zauzeti drugačen pristop, gospodarsko in socialno gledano. Uh, Zdaj smo eh, v krogu, ki govori o inovacijah in eh, ekonomskem potencialu. In temu želim dodati še socialni potencial. Najprej inovacije. Inovacij ne smemo reducirati na tehnološke inovacije. Tudi pristope je potrebno inovirati. Najti načine, kako povezati državljane, jih pritegniti, jim dopovedati, kaj je dediščina in povedati, da dediščina ni nek trenutek v zgodovini, ampak kontinuiteta in da zadeva tudi njih. Eh, Eh, ko sem pripravljal razpravo, razstavo El Greka v uh, Louvru, sem uh, se res zavedal, da ne gre samo za zgodovino, gre sicer za zgodovinsko osebnost, ampak uh, ko je iskal svoje delo, je potem, ko je bil rojen v Grčiji, potoval po celi Evropi. No, in če spregovorim še v svoji drugi funkciji, naš grad je bil eh, neka redkost, ampak potrebno je bilo za najti novo vlogo in novo socialno nalogo v kontekstu demokracije. Eh, govorim tudi o socialni razsežnosti, kajti ko govorim eh, o svojem gradu, ne govorim samo o delovnih mestih, ki smo jih neposredno ustvarili, ampak eh, govorim tudi o srečanjih, o spominih. Eh, o stikih z eh, javnostjo, o odprtosti za svet. Eh, kajti želeli smo ustvariti študije za umetnike, ne toliko hotelske sobe, ustvariti smo, smo prostore za razstave na mesto poročnih dvoran. Nedvomno je bila to bolj tvegana pot, ampak tudi bolj inovativna pot in o takih inovacijah govorimo danes, kajti uh, Eh, inovacije so razlika med uh, donosnim in uh, dolgotrajnim modelom. In edina prava izbira je trajnostna izbira. Torej, potrebujemo solidarno, krožno gospodarstvo in razumeti, da dediščina ni samo dediščina. Tisto, kar je na kocki, je integracija, razumevanje okolja, možnosti integracije. Eh, tu gre za ohranjanje eh, podeželja in ustvarjanje družbe. V tem kontekstu je logično, da kultura igra osrednjo vlogo, kajti kultura je pravzaprav primarni izraz uh, družbe, kdo dela kulturo, živi v družbi in zato za zaključek ne bom rekel, da potrebujemo več kulture v življenju, ampak potrebujemo več življenja v kulturi, kajti ni, ni vedno družba tista, ki ustvarja kulturo, ampak je kultura tista, ki ustvarja družbo. In upam, da bomo temu še naprej posvečali svoje ambicije. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Eh, si lahko sposodim vašo frazo, da potrebujemo več življenja v kulturi ali si lastite avtorske pravice? Hvala lepa, hvala za vaš prispevek in eh, govorite o ponovni oživitvi demokracije z novim eh, gospodarstvom, eh, ki naj bo krožno, socialno, pa tudi trajnostno. To, vse te besede so aktualne. Zdaj pa gospod Pantermalis, ki je predsednik muzeja Akropola, izvolite, imate dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča. Inovacije v muzeju Akropola so neposredno povezane z gospodarsko rastjo ne samo muzeja, ampak tudi samega mesta Atene in uh, okolice. Od samega začetka je zasnova muzeja bila taka, da bi zagotovili čim več ugodja obiskovalcem v času, ki ga preživijo v muzeju z vrsto inovativnih dejavnosti v muzeju, z, izbra, z pozornim in eh, učinkovitim upravljanjem s prihodki in izdatki in ne nazadnje eh, tudi stalnim, eh, stalno predanostjo našega osebja, smo prišli do točke, da lahko danes rečemo, da je mikrogospodarstvo lokalnega okolja imelo številne koristi od eh, širitve eh, eh, gospodarstva ter izboljšanje kakovosti, kajti kljub finančni krizi, ki se je po naključju začela takrat, ko je bil muzej odprt, muzej pritegne več kot milijon in pol obiskovalcev vsako leto in eh, prispeva k temu, da so Atene še kako zanimive za mednarodne turiste. In ne nazadnje se muzej tudi od odprtja naprej sam financira, ne prejema vladnih subvencij za plače in za operativne stroške. In po mojem mnenju je tudi to eh, inovacija za inštitucijo, ki se ukvarja s kulturno dediščino. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. Monsieur Ver Warren. Gospod Vermajn iz Evropske fundacije. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, sem se zahvaljujem. Nekaj besed bi rad spregovoril o relevantnosti ekonomskih vidikov preoblikovanja. Pred desetimi leti je Evropska unija storila zelo pogumen korak, je bil kar razsvetljen. Odločili smo se namreč, da je kulturna dediščina preveč pomembna, da bi jo prepustili zgolj tržnim zakonom. In od tega trenutka, od te velike ideje, je nastalo to, kar gledamo danes. Imamo platformo, ki je zelo pomembna, ki zbira več kot 50 eh, milijonov različnih predmetov iz različnih zbirk v raznih formatih, ki jih lahko znova in znova uporabljajo raziskovalci, ustvarjalci in vsi zainteresirani državljani. Ne gre več samo za neko idejo, gre za mrežo, kjer si različni profesionalci in ljubitelji delijo svoje znanja in razvijajo nove standarde, kar tudi drugim pomaga pri ustvarjanju novih del na področju kulture. To pomeni, da si Evropa ne želi nekih cenenih rešitev, temveč je zagrabilo to priložnost, ki je niso znali vsi takrat še prepoznati. In mislim, da je to zelo pomembno, to je prava moč Evrope, ki deluje na podlagi svojih skupnih eh, vrednot. Evropska unija, evropski model je postala pravzaprav neke vrste izvozni produkt, ki ga povzemajo tudi drugi, od Združenih držav Amerike do Indije in od Mehike do Brazilije. Zakaj? Zato, ker v celoti spoštuje pravice, avtorske pravice, in tudi posveča pozornost temu sektorju z dolgoročnimi investicijami v trajnostne rešitve. Torej, tu govorimo o gospodarstvu, o ekonomiji in če pogledamo številke, ki jih je vse povsod dosti, lahko zelo hitro sklenemo naslednje, da zapravimo manj daleč pod enim odstotkom za kulturo. In mislim, da je to popolnoma jasna enačba. Sej vidimo, da po drugi strani to prispeva 4,5 odstotka BDP-ja ravno iz kulturnega turizma. Zato je torej to pomemben sektor in eh, zato moramo povdarjati, da temeljimo na skupnih standardih in vrednotah. Kultura ne more biti vedno neposredno povezana eh, s prihodki, vendar gre za širšo zadevo, gre za kulturo, ki temelji na skupni zgodovini, vrednotah in eh, to je tisto, kar imamo skupnega in s tem ljudje dobijo voljo in moč, da sodelujejo kreativno pri tem. Po drugi strani pa pogledamo, kaj bi se zgodilo, če ničesar ne bomo storili v tem smislu. Vidimo, da nove radikalne tehnologije, pravzaprav zelo hitro napredujejo. In eh, mislimo, da lahko s tem tudi prispevamo k ohranitvi konkurenčnega elementa, konkurenčnih vidikov kulturne dediščine. In to je zadeva, ki nas mora gnati naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše izvajanja. Sedaj pa še beseda gospodu Simonu Litlu, ki je glavni izvršni direktor Interactive Software Federation of Europe. Najlepša hvala, gospa Deli. Videoigrice so novejša pridobitev naše kulturne dediščine, ampak zdi se mi, da že močno vplivajo tudi na izražanje naših umetnikov. Eh, Evropi je kar nekaj milijonov ljudi, ki se aktivno igrajo te igrice in to je pomemben vidik kulture. Morda vas to preseneča, ampak eh, občasno igrajo igrice, eh, igrajo igrice vse polovice naših državljanov, ne le otroci, nekateri uporabljajo igrice tudi kot neke vrste terapijo. Gre za zelo kompleksno zadevo, te igrice oblikujejo cele skupine strokovnjakov, programska oprema, poudarja interaktivnost, ampak igra ni samo programska oprema, vsebuje tudi določene znake, vizualne elemente in včasih tudi zelo zahtevno dodelano zgodbo. Skratka, to je zelo večplastno in eh, težko delo, ki vključuje tako umetnost kot tehnologijo in interaktivno izkušnjo. Video igrice lahko združujejo kulturno dediščino in inovacijo in jih lahko popeljejo na novo raven. Lahko jim damo tudi vzgojni pomen in širjenje kulture je lahko tudi ena od nalog tovrstnih igric. In zato bi rad tu predal posebno sporočilo v kontekstu te konference. In primer je igrica 11.11, 11, torej 11.11 11 Memories Retold, ponovno povedane povedani spomini oziroma zgodbe. Tu je eh, razvila francoska firma Digix Art in eh, studio za animacije Združenega kraljestva Adlan Animation je prav tako sodeloval pri tem. Tu je igra, ki se osredotoča na izkušnje in doživetje ljudi, ki so se borili v jarkih. In tisti, ki so ustvarili to igrico, so se močno osredotočali na evropsko kulturno dediščino in ta igrica še ni v obtoku, vendar bomo videli, ali bo res tako uspešna in koristna, kot smo predvideli. Gre za novi človeški izziv in ta se ne sme nehati, zato ker igre niso namenjene samo otroštvu. Skozi igre lahko odkrivamo svet in to je tudi ena od nalog videoigric. Najlepša hvala. In sedaj je na vrsti gospod Žirar, predsednik projekta Klik. Hvala, ker ste prišli k nam v Evropski parlament. Imate besedo za dve minuti. Hvala lepa. Sem eh, koordinator tega projekta, ki ga financira Evropska komisija in sicer na temo funkcionalne ponovne uporabe naše kulturne dediščine v okviru lokalnega razvoja. Za kakšne procese razvoja gre? Gre za seveda turizem, ki naj bo kar se da trajnosten, kar se da kulturen. Seveda nas zanimajo tudi razvojni projekti povezani z ustvarjalnimi, inovativnimi vsebinami. Seveda nas zanimajo vsi procesi lokalnega razvoja, katerih namen je izboljšati kakovost življenja in dobrobiti lokalnega prebivalstva. Ampak, obstaja ampak, predvsem nas eh, zanima prispevati k tistemu, kar je ključni izziv danes. O tem je bilo večkrat govora in sicer gre za prispevek k humanizaciji naših mest. To še posebej izpostavlja odstavek 27 nove urbane agende OZN. To je tisto, kar je ključni izziv danes, ko vidimo, da je ta dehumanizacija vse bolj prisotna v naši vsakdanjiku. No in kako menimo, da bi lahko opravili ta prispevek? S tem, da krepimo in obnavljamo povezano infrastrukturo v naših mestih z vezanjem kulturnega spomina. In torej mimo zgolj ekonomskih ja, dobrin, velja ustvarjati vrednote in vrednost tudi na kulturnem, duhovnem področju. V okviru projekta Klik smo identificirali tri ključne referenčne točke, tako imenovano krožno gospodarstvo, tako imenovano so razvijajoče se gospodarstvo, koevolutivno gospodarstvo, gre torej za sodelovanje. Potem je tu tudi model krožnih eh, mest in eh, povezave le tega s kulturno dediščino. Na ta način želimo razviti nove poslovne modele, nove modele financiranja in upravljanja, da na ta način vzpostavimo sistem vzajemnih koristi za zasebnike, lastnike in eh, podjetnike je javni sektor in lokalna skupnost. Ampak tu je problem. Zelo pogosto smo tu omenjali lokalno skupnost. Dejstvo je, da je ta lokalna skupnost vedno bolj fragmentirana, vedno bolj razpršena zaradi vse močnejših egoizmov. To vidimo v organizacijah, v strankah, Eh, celo v sindikatih in eh, to fragmentacijo skušamo kar se da zmanjševati. In vidimo, da vendarle egoizmi prevladajo nad uh, skupnim interesom. In to je velika nevarnost, veliko tveganje entropične krize, ki prihaja od znotraj zaradi pomankanja smisla in usmeritve neke skupnosti, nekega mesta. In zato želimo raziskave na ta način povezati, da pokažemo, kako nujno je za lokalne regionalne oblasti, da prispevajo preko kulturne dediščine k tem projektom obnove in razvoja. Obenem pa menimo, da je ključnega pomena, da obnavljamo državljansko odgovornost in državljanski čut. To je še en takšen slogan. Tako, zaključujem. In veseli nas, da bomo v naslednjih dveh letih lahko zaključili s temi raziskavami. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mesdames, messieurs, je tiens à vous dire qu'on a eu quand même un panel. Dame in gospodje, naj vam povem, da smo imeli res izredno razpravo ob tem omizju. Lahko si nudimo en aplauz v priznanje tega, kako bomo še nadalje sodelovali, čeprav imamo včasih različne poglede na zadeve in vidimo, da je veliko ljudi, ki delajo na tem, imamo kolege, ki delajo ne samo v muzeji, tudi drugod. Vsi imamo pomembne cilje na področju kulture, tudi umetniki delajo na tem. Ampak dejstvo je, ugotovitev je preprosta. Brez kulture ne moremo preživeti, brez kulture ne moremo izraziti svojih čustev, izraziti svoje svobode, ne moremo nikoli ubraniti najpomembnejšega od vsega, kar je vedno naša demokracija. In sedaj pozdravljam v naših vrstah tudi gospoda Tajanja, našega predsednika. Hvala vsem. Sit down, please. Chair uh, Petra Mr. Deputy the Director General, Señor Rector de la Universidad de Salamanca, es un verdadero placer para nuestro... Veliko čast mi je, uh, da vas lahko cenjeni gostje pozdravim v naši instituciji. V letošnjem letu proslavljamo 800 let eh, Univerze v Salamanki, ki je ena od najstarejših v Evropi. In eh, leta je podelila tudi priznanje Evropski uniji. Kulturna dediščina je močno ucepljena v Evropo samo in v njene univerze. In brez teh intelektualnih temeljev, ki jih gojite pri vas in ki ste jih zastavili v vaši univerzi, bi naša prizadevanja ostala prazna. Zaradi tega bomo imeli posebno konferenco, poseben del konference posvečen temu visokemu priznanju. In gospod Ricardo Rivero, rektor te univerze, je tudi med nami in zato mu predajam besedo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Señor presidente del Parlamento Europeo, autoridades, representantes de las naciones de Europa en el Gospod predsednik Evropskega parlamenta, predstavniki različnih organizacij, poslanki, poslanci in poslanke veliko čast nam je, da lahko tukaj predstavimo to priznanje, ki smo ga podelili Evropskemu parlamentu za zelo pomembna prizadevanja na področju demokracije in miru v Evropi. Tukaj predstavljam, zastopam univerzo, ki je bila prva v Evropi, imenovana kot univerza in eh, ustanovil jo je Alfons IX. In s tem so bile sprejete pomembne odločitve, ki so potem učinkovali tudi na pravice državljanov, da sodelujejo v demokratičnih ustanovah, kot je tudi parlament. Pomembno pa je bilo tudi to, da so učitelji, predavatelji, profesori iz te univerze veliko potovali naokrog in delili svoje znanja in prepričanja, in dediščina tega je tudi program Erasmus, ki omogoča evropskim študentom, da potujejo po svetu. In eh, vse to je postavljeno v bran človekovega dostojanstva in naša naloga je, da tudi v prihodnje oblikujemo inovativne rešitve za nove izzive ob upoštevanju kulturne raznolikosti. Podarek vsega, kar želim povedati, pa je, da kulturna dediščina izraža vse to, kar nam je najljubše. Vzdružuje tako čustva kot eh, znanja in druge skupne pridobitve in uh, kaže na to, da je naša duhovna moč v tem, da lahko ponovno doživimo in ohranjamo tisto, kar je najboljšega vseh nas. In mir je tisto, kar je eno od najpomembnejših vrednot Evropske unije in s temi besedami vam podeljujem to medaljo, gospod predsednik, to je priznanje vsem ženskam in moškim, ki so si prizadevali za širitev demokratičnih vrednot in to je ravno namen te medalje, obeležiti prizadevanje vseh ljudi, takih kot ste tudi vi, gospod predsednik. S tem se vam zahvaljujem. Izvolite, gospod predsednik. duhu predhodne stavkovne napovedi vam tolmači sporočamo, da končujemo ob predhodno predvidenem delovnem času. Nasvidenje. Siamo arrivati alla fase conclusiva di questa importante giornata dove il Parlamento europeo, coinvolgendo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 en défendant l'identité culturelle dans sa diversité de, de notre Union. I want to thank you to thank the, all the, the, the civil servants of the European Parliament. Uh, first of all, Magdalena Piorun. Uh, from General Direction Link, she worked hard